Okay, dear colleagues, it's uh, five minutes past three. So... Dobro, dragi kolegi, pet minut čez tri je, tako da predlagam, da začnemo z sejo. Najprej sprejetje dnevnega reda, če ni nobenih pripomp, je dnevni red sprejet. Potem sporočila predsednika, prosim. Uh, da eh, ste seznanjeni s tem, da je na voljo tolmačenje vsega jezika, razen v galščino in hrvaščino. Eh, potem eh, imenovanje koordinatorjev oziroma poročevalcev, najprej Bogdan za poročilo na lastno pobudo glede javnega dostopa do dokumentov, potem Adamovič glede krepitve svobode medijev. Gospod Zarzalehos uh, je bil imenovan za poročevalca za izvedbeno poročilo odbora Ribe, Libe grede uh, eh, evropskega zapornega naloga. Uh, gospod Moraješ je bil imenovan za poročevalca za nezakonodajno poročilo na lasno pobudo. Mm -hmm o novih poteh za zakonito priseljevanje. Gospod Čohudaru je bil imenovan za poročevalce za nezakonodajno poročilo na lasno pobudo v zvezi z umetno inteligenco in njeno uporabo. Gospod Šimečka eh, bo poročevalec za poročilo na lasno pobudo v spostavitvi mehanizma za demokracijo, načelo pravne države in eh, temeljne eh, pravice. Eh, potem Keller uh, bo poročevalka za uh, izvedbeno poročilo v zvezi z uredbo Dublin 3. Uh, Tineke Štrik uh, bo uh, poročevalka za izvedbeno poročilo glede. Uh, vračanje, direktive o vračanju. Gospod Franc bo poročevalec za uh, izvajanje strategije za vključevanje Romov in gospa eh, Dali eh, bo poročevalka za letno poročilo o stanju človekovih pravic. Ali podpirate ta imenovanja v skladu z členom 214? Dobro, danes ob 17.25 bo potekalo tudi elektronsko glasovanje. Prosim, da se boj prinesete elektronske kartice. Potem pa prehajam k dnevnemu redu, tretja točka, poročilo z konference od Tamperja 20 do Tamperja 2.0, eh, ki je potekala 24. in 25. oktober 2019. Naša gosta nam bosta poročala o zelo pomembni konferenci, ki je potekala na pobudo finskega predsedstva. Eh, fin omrežja za migracije in pa na pobudo različnih gospodarskih omrežij. Torej, ta konferenca nosi naslov od Tamperja 20 do Tamperja 2.0. Gre za dediščino konference iz leta 1999. Pred 20 leti je svet sprejel ambiciozne načrte za politiko Evropske unije na področju eh, azila in pa priseljevanja. Določili so eh, tudi vlogo Evropskega parlamenta in njegove pristojnosti. Eh, Nažalost, eh, predsednik odbora Libe ni mogel pristovati ti sej, nadomestila ga je Tanja Fajon, kolikor vem, je bila ta konferenca zelo uspešna. Dosežen je bil napredek in identificirana so bila področja, kjer bo potreben še nadaljni napredek, recimo na področju azila in pa zakonitega priseljevanja. Naši gostje so pripravili tudi povzetek te konference, ki je eh, pisni povzetek, ki je na voljo tudi članom odbora za eh, državljanske svoboščine in pravice. Sedaj pa bodo podali tudi ustno poročilo. Gospod Barlon, beseda je vaša za pet minut. Hvala lepa, gospod predsedujoči člani odbora, hvala lepa za to povabilo. V veliko čast nam je, da smo lahko tukaj in da predstavimo ugotovitve dela, ki smo ga opravili v zadnjih 20 letih. Gre za 20. obletnico eh, zaključkov vrha v Tamperju. Eh, gre za sodelovanje Evropskega parlamenta z Evropskim eh, političnim centrom in fundacijo Friedricha Nomana. Organizirali smo več posvetov in pa okroglih mis, kakor tudi konferenco, ki smo jo organizirali v eh, Helsinkih 24. in 25. oktobra. To je bilo v skladu z načrti finskega predsedstva. Želeli smo razmišljati o dediščini eh, zaključkov iz eh, Tamperja in pa tudi o, o možnostih e, za razvoj danes. Razviti moramo namreč trajnostne evropske rešitve. V okviru naših dejavnosti in pa razprav smo si prizadevali za vključenost eh, deležnikov, ki so bili prisotni pri okrogli mizi. Šlo je za akademike, politike in pa predstavnike civilne družbe. Še prav posebej se zahvaljujemo članom tega odbora, ki so sodelovali pri tej konferenci. Kar bi radi predstavili danes, eh, so nekateri izmed zaključkov eh, za evropsko politiko za migracije. Gre za sadove našega skupnega razmislika na uh, konferenci uh, v uh, Helsinkih. Uh, vsi uh, ti zaključki in pa pobude so vam že na voljo na spletni strani. Gre za politiko na področju migracij, pa tudi za dejavnosti na tem področju. Profesor uh, bo predstavil nekaj temeljnih uh, točk eh, v zvezi z konkretnimi dejavnostmi in v zvezi z izvajanjem teh dejavnosti. Potem pa bo gospa De Zomer eh, iz eh, Evropskega političnega centra predstavila nekaj najbolj aktualnih dosjejev v tem trenutku. Poleg tega bo spregovorila tudi o povezavah. kot pravim, je e, tole drobec našega dela in vabim vas, da si ogledate našo spletno stran, če želite več informacij. Tako. No ja, dobro. Uh, mi smo predvideli drugačni vrstni red, ampak če ste se tako dogovorili, uh, lahko vi nadaljujete, gospod Brajkar. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa tudi vam, poslancem Evropskega parlamenta, kot je Rafael ravno kar povedal. Uh, smo poskušali razviti eh, dolgoročno vizijo in sicer na podlagi eh, dveh stebrov. Prvi stebr je solidarnost, eh, drugi stebr pa skupna politika. Kar zadeva solidarnost, je bilo že od samega začetka jasno, da se na področju svobode pravosodja pojavljajo težave zaradi asimetričnega razvoja držav članic in to bi seveda zahtevalo veliko solidarnosti. To seveda zahteva veliko solidarnosti, le na ta način bi lahko izravnali to neuravnoteženost. Lahko bi rekli, eh, da je prišlo do napake pri rojstvu, pri vzpostavitvi območja varnosti, svobode in pravice. to uh, bi lahko rešili z členom 80 uh, eh, Lizbonske pogodbe. Gre za zelo pomemben predlog, ampak nažalost je ta člen bil zanemarjen zelo dolgo in tudi danes eh, ga ne upoštevamo dovolj. Ubeseditev člena 80 zahteva visoko stopnjo solidarnosti, kajti zahteva pravično delitev bremena. In vse dimenzije solidarnosti bi torej morali upoštevati. Ne gre zgolj za najbolj kontroverzno obliko solidarnosti, za premestitev, tukaj gre torej za fizični premik oseb. Ampak eh, tukaj gre tudi za druge oblike solidarnosti, recimo za finančno solidarnost, Gre za porazdelitev finančnih sredstev med državami članicami. In potem je tukaj tudi solidarnost eh, med Evropsko unijo in državami članicami, ko agencije Evropske unije delujejo eh, v imenu nacionalnih organov. To morda zveni zelo enostavno, ampak nikoli nismo imeli konkretne razprave o tem, kako poskrbeti za solidarnost, kako jo organizirati, kako poskrbeti za pravičen prevzem bremena za strani vseh držav članic. Države članice pogosto predstavljajo relativne številke ali pa absolutne številke. Torej mislimo, da sedaj končno potrebujemo študijo, ki eh, bo natančno izmerila to pravično breme za vsako državo članico. Seveda bomo najprej potrebovali ustrezne kriterije, ampak potem, ko bomo vedeli, koliko solidarnosti potrebujemo, se bomo morali ukvarjati še z vprašanjem, kako to solidarnost eh, porazdeliti. Naj gre tukaj za operativno solidarnost, finančno eh, solidarnost ali pa fizično solidarnost. Sedaj pa prehajam k eh, drugemu stebru in tukaj gre za skupno politiko. Skupna politika se pojavlja v pogodbah, še prav posebej na področju migracij in pa azila, ne pa na vseh drugih področjih. In to ni nobeno naključje. Kaj je skupna politika? Tradicionalen odgovor bi bil usklajena politika, harmonizacija zakonodaje, ampak pravzaprav Eh, je to zgolj poenostavljena definicija. Gre za to, da pojasnimo koncepte skupne politike. Gre za prizadevanje za skupne cilje, za skupno izvajanje, za skupno financiranje in za skupna eh, stališča v odnosu do tretjih držav. Nimam časa poglobljeno spregovoriti o teh točkah, ampak eh, spregovoril bom o skupnem izvajanju. Eh, na področju določenih politik Evropska unija ne le sprejema zakonodajo, ampak tudi izvaja politiko v praksi ali pa na terenu. In to se dogaja eh, v primeru evropskih agencij. Te so orodje, ki je na voljo evropskim inštitucijam in pokazalo se je, eh, kako se je recimo Frontex eh, agencija spremenila v agencijo, ki nadzira eh, kopenske in morske meje. Besedilo, o katerem smo se dogovorili, bi lahko bilo še razširjeno. No, naj zaključim. Kar zadeva skupno financiranje, cilji niso povsem jasni. Države članice, če eh, bi naj eh, izvajale določeno politiko, morajo poskrbeti tudi za financiranje. Finančna solidarnost zaenkrat ne zadostuje in bi morala biti bolje strukturirana. Trenutni večletni finančni okvir ne bo zadosten. Ugotovili pa smo tudi, kakšna je logika, ki se skriva za eh, financiranjem. Trenutno gre eh, bolj za vprašanje, koliko beguncev je na tvojem območju, kako dolga je meja, eh, zunanja meja tvoje države in tako naprej. Mislim, da ne bi smeli razmišljati na takšen način, ampak bi morali bolj razmišljati o, razmišljati o kapacitetah držav članic. Tako bi lažje porazdelili breme. In Če si ogledamo nov sklad za azil in migracije, lahko vidimo, da bo ta zagotavljal več sredstev Nemčiji in manj sredstev Italiji in pa Grči. Lahko bi seveda rekli, da je Nemčija sprejela veliko beguncev v času krize, ampak eh, je Nemčija res ena najšipkejših držav, ki potrebuje to vrstno solidarnost, mi menimo, da ne. In da bi morali vlagati v države, eh, kot sta recimo Grčija in pa Italija. Hvala lepa. You, uh, very... Hvala lepa, gospod Brajker. Sedaj pa gospod Zomer. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, hvala lepa Filipu in Rafaelu za uvodno predstavitev. Jaz bom nadaljevala in eh, vam skušala predstaviti nekaj specifičnih eh, priporočil, ki smo jih pripravili. Ne bom mogla predati, podati celotnega pregleda, eh, preberite si objavljeno besedilo, vam priporočam, vendar pa bom govorila o Schengnu in pa o Dublinu. No, najprej si oglejmo Schengen. Ogledali smo si različne scenarije, kako, glede tega, kako umeriti pritisk na šengensko območje, kjer eh, je bil vzpostavljen določen nadzor, eh, ki traja že zadnja štiri leta. Nekatere države še zmeraj izvajajo nadzor. To je v nasprotju z šengenskim zakonikom in potrebno je ukrepiti zunanjo mejo, zato da bi ukrepili šengensko območje. Okrepiti bi morali policijski eh, nadzor eh, in razmisliti o drugih možnih scenarijih. Danes bom govorila le o dveh možnih scenarijih in sicer eh, o pozitivnem in pa o negativnem scenariju. Razmeroma pozitivni smo bili. Eh, glede okrepljenih policijskih patrol, patrulj eh, na obmejnih območjih. Policijske patrulje manuvirajo prosti pretok, kako kot pa nadzor na mejah. Poleg tega bi tako nekatere države članice eh, lahko vzpostavile bolj pozitiven pogled na šengensko območje in na ta način bi lahko ukrepili tudi izmenjavo informacij. Vendar pa smo identificirali tudi različna tveganja. Najprej vprašanje zasebnosti, varstva osebnih podatkov, kaj ti eh, policijske patrulje bi uporabljale pametno tehnologijo. Eh, drugo vprašanje eh, je prestop meja, torej ne bi uh, smeli dovoliti, da te policijske, policijske patrulje pravzaprav uh, postanejo eh, mejni nadzor in potem je tukaj še tretje tveganje in sicer uh, rasno profiliranje. Scenarij, glede katerega smo bili bolj negativni, pa je bil scenarij, kjer bi bila Schengen in Dublin medsebojno pogojena. gre za dodatno formalizacijo eh, Schengna in pa Dublina. Vemo, da so zmere obstajale povezave med njima, vendar pa eh, gre tukaj za eh, praktične posledice teh povezav. Naš zaključek je bil negativen, kajti menili smo, da je ta načrt politično neizvedljiv proučili smo uh, natančneje uh, to možnost. Vse je zapisano v naši publikaciji, kot sem že omenila. Ampak eh, vsekakor smo prišli do zaključka, da ta rešitev eh, politično ni izvedljiva. Vsi ti pozivi pa povezujejo tesneje Dublin in pa šengensko območje in eh, prišlo eh, bi eh, do toksičnega prenosa iz Dublinske uredbe na šengensko območje. Torej, kaj bi morali storiti z Dublinom? Rezultat naše razprave je bil, da bi bilo bolje, da ne izvedemo reforme dublinskega sistema, ker je bolje, da ne izvedemo reforme, kot pa da izvedemo slabo reformo. Izvesti bi morali zakonodajo, ki jo že imamo na voljo, na ta način bi lahko izboljšali situacijo na terenu, namesto eh, da spreminjamo zakonodajo na eh, napačnih predpostavkah. Če želimo izvesti reformo, pa moramo najprej določiti, eh, kako poskrbeti za to, da bo ta reforma izvedljiva. Najprej moramo razmisliti o solidarnosti v širšem okviru. Ne gre zgolj za delitev človeškega bremena. Eh, okrepiti pa je potrebno tudi možnost izbire za eh, prosilce za azil in za begunce. O tem je raz, treba razmišljati pred eh, obravnavo prošnje za azil in tudi eh, med eh, samo obravnavo. Potrebno je zagotoviti prosti pretok za osebe z statusom begunca. Ta predlog je užival veliko podporo. dobro bi eh, bili, bilo, če bi eh, osebe, ki si to zaslužijo, dobile status begunca in s tem prosti eh, pretok oseb že eh, pred, eh, preden stopi v eh, veljavo eh, pravica do eh, svobodnega oziroma prostega pretoka oseb, eh, za kar je potrebno petletno obdobje po uh, obdobju dveh let ali pa, uh, ko bi prosilec dobil uh, delo, bi mu moral biti zagotovljen prosti pretok. Najlepša hvala. Za veliko informacij pa so vaši prispevki kljub temu bili kratki. Vem, da bi lahko še veliko povedali, predan dam besedo kolegom. Naj povem še, da bo televizijska ekipa eh, Arte eh, danes eh, prisostovala naši seji, tako da vas to ne bo prestrašilo. Začeli bomo z političnimi skupinami. Najprej skupina ELS. Hvala lepa. Hvala lepa uh, obema govorcema za predstavitev in uh, za oris študije rada bi izpostavila točko, ki jo je omenil gospod Debrojker. Dobro se mi zdi, da ste omenili asimetrično obremenitev in da ste predstavili tri možnosti solidarnosti. Tri možne oblike solidarnosti. Zanima pa me predvsem vaš zaključek in sicer, da je to, da bi morali pri financiranju upoštevati tudi ne le kako dolga je meja in koliko um, natančno je boguncev, ampak uh, da bi morali upoštevati tudi koliko je prosilcev, uh, kako želite izmeriti mm, te zmogljivosti. To bi me podrobne zanimalo. Hvala lepa. Ne vidim kolego iz skupine S in D pa tudi ne iz skupine Renew. Torej, nadaljujemo z zelenimi tineke strik. Hvala lepa in rada bi se zahvalila organizatorjem konference za pregled, za informacije. Prejela sem nekaj informacij o tej konferenci, nekaj informacij pa sem že imela. Mislim, da je to tudi zelo dobra priložnost, da Se spomnimo zaključkov iz Tamparja pred 20 leti, takrat je šlo za zelo pomembna načela, recimo, eh, da bi zaščita morala presegati zgolj eh, begunsko konvencijo, da je potrebno pokazati solidarnost in da je potrebno zagotoviti primerljive pravice državljanom tretjih držav, primerljive z pravicami državljanov Evropske unije. Sedaj imamo novo komisijo. Eh, in eh, ta razmišlja o novem eh, svežnju za azil, zato je to še toliko bolj pomembno. Imam pa specifično vprašanje glede prihodnosti, ali bi se morali bolj posvečati novi zakonodaji ali pa bi morali večji povdarek dati boljšemu izvajanju trenutnih pravil. Recimo, če pomislimo na Dublinsko uredbo, se mi zdi eh, vaš pristop nekako dvojen. Po eni strani pravite, da je potrebno boljše izvanje, po drugi strani se pojavljajo novi zakonodajni predlogi in potem eh, pravica do mobilnosti eh, državljanov tretjih držav in tako naprej. Kaj pa zunanje dimenzija? To je moje zadnje vprašanje. Gospod Dobrajkar je rekel, da potrebujemo skupno stališče glede tretjih držav. Ali je bilo določeno tudi, kako bi lahko zagotovili, da bi bile evropske politike izven Evropske unije v skladu z eh, našimi načeli in v skladu z eh, temeljnimi človekovimi pravicami? Ali, lahko, ali bi lahko razmislili tudi o boljšem eh, nadzoru, o boljšem spremljanju? Najlepša hvala, gospa Strik tudi koordinatorjev skupine ID, EKR in Guje Engel. Ni v dvorani ali kdo drug še želi besedo? Ja, gospod Kofold. Hvala lepa. Ta tema migracij, priseljevanja in tako naprej je tema, ki zares skrbi evropske državljane. Če si uh, ogledamo situacijo v Evropi, če vprašamo, kaj ljudi zares skrbi, potem je to prvi odgovor. Gre za dve najpomembnejši temi, o katerih razpravljamo. Najprej o solidarni rešitvi in potem o vprašanju šengenskega območja. tako imenovana solidarna eh, rešitev eh, se našim državljanom eh, zdi predvsem nesolidarna. To bi namreč pomenilo, da države članice ne bi imele več nobenega nadzora. Sem danec in sem ponosen na to, da sem danec in danski parlament bi moral sprejeti smernice v zvezi s tem, kdo lahko dobi dovoljenje Eh, za bivanje na našem območju, kdo se lahko giblje na našem območju, kajti eh, do tega nima vsak do pravice. In uh, potem uh, ste omenili nadzor na mejah. Ne vem, zakaj bi to moral biti problem. Meni se zdi dobro, da imamo določen nadzor na mejah. Kaj ti, ko prečkaš mejo, potem vidiš, da si prispel v uh, drugo državo in vsak ne more prestopiti državne meje, ne moremo vsakogar spustiti v državo. Torej, eh, če menite, da bi morali imeti kvote za število oseb, ki jih sprejmemo, oziroma da bi morali ukiniti nacionalni nadzor na mejah, eh, potem eh, se mi to zdi slabo in sicer za celo Evropo. Gospa Mecola. Ja, hvala lepa. Uh, žal mi je, sem na nekoliko slabem glasu, ampak se bom potrudila. Naj nadaljujem z tem, kar so povedali že moji predhodniki. Ko govorimo o vračanju, me zanima, ali bi se strinjali z mano in pa z številnimi kolegi, ki so dejali, da če želimo obsežno, eh, celovito in pa verodostojno uh, politiko za migracije, uh, ob upoštevanju vseh uh, varoval uh, in Če želimo vzpostaviti zaupanje vseh držav članic, potem potrebujemo učinkovitejše vračanje. Le na ta način eh, bi lahko zagotovili zaščito tistim, ki jo zares potrebujejo. Potrebujemo tudi ustrezne ukrepe za boj proti tihotapcem potrebujemo učinkovite postopke, tako da ko bo postopek zaključen, eh, če pogojev ne izpolnjuješ, eh, tudi zelo dobro veš, da boš vrnjen v svojo domovino. Zaradi tega je potrebno podpisati tudi sporazume z državami izvora in eh, potem bi zastavila še vprašanje vsem trem. Eh, Če bi nam morali dati na svet v tem odboru, že šest mesecev upravljamo nov mandat, sedaj imamo tudi novo komisijo, čakamo na zakonodajne predloge, ampak veliko jih je še zablokiranih v svetu. Kakšen nasvet bi nam dali nam in državam članicam, da bi eh, prišlo eh, do izvajanja solidarnosti, kajti gre predvsem za blokado načela solidarnosti? prevečkrat slišimo uh, izgovor, uh, da uh, bi naj sredstva namenili državam na zunanjih mejah, tako da te rešijo probleme v imenu celotne Evrope. Prihajam iz Malte, ki je država, ki se je znašla posebno osamljeno v zadnjih letih uh, pri spopadanju z uh, tem velikim izzivom. Vedno nismo bili uspešni pri prepričevanju večjih držav članic, pa tudi bolj udaljenih držav članic, da je potrebna solidarnost. Najlepša hvala. Kolegom za vprašanje, kdo želi odgovoriti, kdo bo začel? Uh, Gospod Brejker bo začel, glede na to, da nam zmanjkuje časa, vam uh, dajem štiri minute. Poskusite, to je izjiv. Eno izmed prvih vprašanj se je nanašalo na oblike solidarnosti. Kako bi spremenili kriterije za razdelitev eh, finančnih sredstev? Eh, kriteriji, ki sem jih, kriterij, ki sem jih naštel, so tisti, eh, ki se trenutno uporabljajo dolžina meje, eh, število beguncev, ne upošteva pa se zmogljivost eh, posamezne države. Potrebno bi bilo upoštevati brutodružbeni proizvod. In potem bi bil rezultat drugačen in več sredstev eh, bi dobile šipke države članice in manj sredstev močnejše države članice. Skupno stališče do tretjih držav, kaj pa kršitve ste dejali? Zelo jasni smo bili glede tega, če Samo pomislimo na to, kaj se dogaja v okolici Libije, eh, lahko vidimo, da prihaja do jasnih kršitev človekovih pravic. Tehnično o tem lahko razpravljamo, ampak z političnega in pa moralnega stališča so dejstva neizpodbitna. Torej, problem je v vprašanju, kaj še bi lahko storili. To pa je težavno vprašanje ne moremo uh, storiti uh, nečesa, kar eh, škoduje človekovim pravicam, zaradi tega, ker ne vemo, kaj bi drugega storili. Potrebno je poskrbeti za evakuacijo tistih, ki so ujeti v Libiji, tako da uh, ne bodo obtičali v Libiji, da uh, bodo odšli v tranzitno državo, v državo izvora ali pa, da bodo prišli v Evropsko unijo. Potrebno je zagotoviti tudi več nadzora nad eh, centri eh, za pridržanje. To ne pomeni, da če bi to storili, potem eh, ne bi več potrebovali politike, ampak bi bilo vse boljše kot nič. Vračanje. Kako poskrbeti za učinkovito vračanje? No ja, komaj da uh, poznam koga, ki bi dejal, ja, za vračanje nam ni mar. Seveda mora biti vračanje učinkovito, ampak zastaviti si moramo vprašanje, kako bomo to zagotovili. In tradicionalni odgovori, ki jih trenutno zagotavljamo, ne zadostujejo. Lahko imamo uh, sporazume o vračanju, uh, ampak ti sporazumi niso učinkoviti. Torej mislim, da moramo biti predvsem inovativni. In tako kot v dublinskem sistemu, moramo poskušati graditi na tem, eh, kar eh, priseljenci želijo. Zakaj eh, je določen priseljenec prišel v Evropsko unijo? Na osnovi tega cilja se potem moramo odločiti, ali lahko poskrbimo za njegov status, zato da bi dosegel ta cilj, potem pa se naj vrne domov. Ne pravim, da je to idealna rešitev, ampak razmišljati moramo o inovativnih rešitvah, sicer premika ne bo. Odblokirati moramo eh, predloge, ki so obtičali v svetu. Ja, razen predloga eh, Dublin 4 Evropske komisije, kaj ti mislimo in eh, kolegica je že predstavila študijo, ki o tem govori da je ta predlog zelo slab, da bi eh, bil rezultat slabši od Dublina 3. Eh, poročilo Vikstrom sicer izboljšuje predlog eh, komisije, ampak eh, tudi ta predlog ni uh, zadosten in mislim, da moramo ponovno začeti od začetka in razmišljati o novih uh, možnostih. In tukaj želim omeniti študijo, eh, ki bi jo morali izvesti, zato da bi izmerili breme za posamezne države. Najlepša hvala. Odlično ste se držali časa, sedaj pa gospode Zomer. Najlepša eh, hvala. Filip je že predstavil eh, najpomenejše vedike. Rada bi odgovorila na vprašanje v zvezi z zakonodajo, če naj se raje osredotočimo na boljše izvrševanje prav. Ima gospa Striko pravi, da je odgovor dvoznačen, odvisno seveda od za katero zakonodajo gre. Če imamo reformo, s katero naj bi šli v smer, ki bi bila napačna, potem je bolje, da se sredotočimo na boljše izvanje in potem imamo še zakonodajo o vračanju in o zaščiti priseljencev in eh, na tem področju je boljše, da se sredotočimo na izvanje, kajti če te inštrumente sedaj znova odpremo, bomo imeli inštrumente, ki zagotavljajo nižjo raven zaščite kot že obstoječi inštrumente. In potem še nova zakonodajna, vam dam primer za to, pravica do vstopa in do bivanja za državljane tretjih držav. To je zakonodaja, ki bi jo potrebovali. In eh, sedaj še nekaj v zvezi s tem, kar je dejal danski kolega. migracijske politike v Evropski uniji so vedno v preseku nacionalnih pristojnosti, evropskih suverenosti in pristojnosti in sedaj smo se znašli v situaciji, ko nacionalni organi niso vsega, več sposobni reševati na učinkovit način izzivov in teh težaj, težav, kajti pri migracijah gre za čezmejne težave in za čezmejna vprašanja. Poleg tega naši nacionalni organi niso bili v položaju, da na zadovoljiv način rešujejo ta vprašanja. Zato se vsi pomikamo proti evropskim rešitvam in eh, da bi lahko skupaj lahko reševali skupne države, skupna vprašanja, ki so čezmejne narave in bolje bi bilo, da bi to reševali na evropski ravni in sedaj še nadzor nad mejami. Seveda razumem to, kar ste dejali, kako bi naj bi potekal ta nadzor in je to tudi razlog za ponos. Eurobarometer in javnomnenjske raziskave kažejo na to, da večina evropskih državljanov meni, da je pravica na svoščina do in pravica do svobodnega gibanja dosti bolj pomembna kot druga vprašanja. Nadzor nad mejami je seveda nekaj pozitivnega v Evropi in sedaj še zaključne besede, gospod Partnund. Čisto na kratko. Nekaj splošnega lahko seveda povem. Sedaj imamo novo priložnost z novo komisijo, ki je prevzela dožnosti danes in da znova načnemo pogajanja. Finsko predsedstvo ravno zaključuje svoje delo, vendar pa priporočam sodelovanje s finskim predsedstvom, tudi z naslednjim hrvaškim in nemškim, zato da resnično dosežemo napredek na tem področju. Komisija sedaj je naznanila, da bodo pripravili nov pakt o migracijah in azilu. Komisija in prehajajoča predsedstva bodo. skupaj eh, določili nove predloge na tem področju. Najlepša hvala vsem gostom za prispevke in eh, za vašo publikacijo, ki jo lahko najdete tudi na spletni strani, na strani našega odbora Libe. Prepričan sem, da nam bo vaše delo koristilo pri našem delu v naslednjih mesecih. Hvala lepa. Sedaj gremo na četrto točko na njem redu. Gre za notranje zaveze Evropske unije glede na svetovni forum o beguncih. Sedaj bodo prišli novi govorniki. Um, imeli smo izmenjavo mnen o naših evropskih zavezah, predvsem glede premestitev tik pred svetovnim forumom za begunce, ki bo potekal od 17. do 18. decembra. Naši odbo, naša odbora Drain Deve bosta poslala osemčlansko delegacijo na ta forum. In sedaj bomo eh, slišali od komisije, od gospoda Šoterja, ki prihaja iz generalnega dekrata Home, ki bo predstavil priprave v komisiji. Potem pa bomo dali besedo gospe Imogen Sudbury, ki je direktorica za politiko in za zagovorništvo v Evropi v odboru za mednarodno reševanje, ki mm, bo predstavila pričakovanja nevladnih organizacij v skupni izjavi, ki je bila podpisana 31. oktober 2019. Gospod Šotar, izvolite, najlepša hvala za vaše povabilo, najlepša hvala, da lahko spregovorim tukaj v odboru Libe o izmenjavi mnen v zvezi z, zvezi z zavezami Evropske unije tik pred svetovnim gospod, forumom o beguncih. Podpisali smo svetovni sporazum o beguncih. Ta svežen vsebuje kar nekaj ukrepov in te ukrepe izvajamo že preko Evropske agende o migracijah, tako da sodelujemo z našimi mednarodnimi partnerji, da izvajamo mednarodne ukrepe v okviru razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Kot smo že povedali, novembra bo komisija sodelovala v štirih tematskih eh, skupinah deljenje odgovornosti, izobraževanje, delovna mesta in eh, življenje in pa tudi rešitve. Službe Evropske unije se aktivno pripravljajo na to sodelovanje. Menimo, da je ključnega pomena, da Evropska unija poda pomemben prispevek v tem prvem forumu. Pomembno je, da podarimo, da si bo Evropska unija še naprej prizadevala in da bomo podpirali še naprej naše partnerje, da bomo reševali vprašanja prisilnega premeščevanja in vprašanj beguncev. Sodelujemo tudi z nevladno organizacijo za mednarodno reševanje. To je zelo dobro. Na forumu bodo evropske inštitucije pokazale prizadevanje vodstvo na področju zaščite beguncev tudi glede pomembnega vprašanja premestitev. Veliko poslancev bo sodelovalo na tem forumu skupaj z našo delegacijo in upam, da bomo skupaj lahko poslali močno in dosledno sporočilo, s katerim bomo podarili, da Evropska unija igra pomembno vlogo na tem področju. Mi smo največja darovalka na področju premestitev, pa smo tudi največji akter v svetovnem spreminjajočem se okviru. Situacija je vedno bolj kompleksna. Evropska unija pa je okrepila svoja prizadevanja in okrepila vlogo Evropsko, Evropske unije Evropska unija je na področju mm, premestitev sodelovala v, v okviru 9 odstotkov teh premestitev, sedaj pa je povečala svoja prizadevanja. Nekatere države članice so se omaknile od sodelovanja, vendar pa naša prizadevanja kaže tudi. To, da posvečamo temu vedno več pozornosti in pomembnosti, eh, Za leto 2018 imamo 35 odstotne podatke glede naših prizadevanj, sedaj pa smo dosegli 41 odstotkov. Nova komisija, to vam lahko zagotovim, se bo osredotočila na okrepitev in zavarovanje zakonitih poti. Še posebej pa se bo zavezala premestitvam. To želim podariti. Za Evropsko unijo je to področje zelo pomembno zaradi tega, ker predstavlja zakonite in varne načine za begunce v primerjavi s nezakonitimi in pomaga ljudem, ki bežijo pred vojnami in konflikti. Premestitve so ena naših prioritet in uh, tako bo ostalo tudi v naslednjem mandatu. Naj vam povem tudi, kaj smo dosegli do sedaj. Več kot 65 tisoč beguncev smo premestili od leta 2015, od prve takšne scheme. Imamo tudi novo schemo, ki se je začela leta 2018, zaključila se bo decembra leta 2019. Sedaj smo dosegli 83 odstotkov zastavljenega cilja. Torej, nismo še zaključili s to schemo, dosegli naj bi 100 odstotkov od 55 tisoč premestitev. Nekatere države članice so dosegle že 100 odstotkov. Dosegli smo 41 tisoč. 000 oseb, ki so dobile zaščito v Turčiji, v Libanonu, v Jordaniji in tudi na sredozemski poti, ki smo jih premestili v Evropsko unijo. Še posebej smo posvetili veliko pozornosti z našo podporo v Libiji, kjer so razmere še posebej težke. Evakuirali smo več kot 40 eh, tisoč beguncev, nekatere preko mehanizma za tranzit v Nigeru in več kot 500 smo jih tudi premestili v države članice Evropske unije. Nekatere smo neposredno premestili v Italijo iz, Ita eh, iz Libije. Ta program se bo zaključil leta 2019, na konec leta 2019. Leta 2020 pa bomo dobili novo schemo. Države članice so skupaj obljubile 30 tisoč mest. To je zelo velik dosežek skupnih prizadevanj na področju premestitev. To bo še posebej dobrodošlo, zaradi tega, ker so svetovne potrebe zelo velike. Evropske unije in države članice so pokazale to močno zavezo in zaradi tega sem zelo zadovoljen. Na svetovni ravni bomo zauzeli vodilno vlogo. Če si pogledamo schemo za leta 2020, sredotočimo se bomo na iste geografske regije, še posebej bo v spredju situacija v Siriji in južni, južno sredozemlje. Še naprej bomo ponujali finančna sredstva, da podpiramo države članice pri njihovih prizadevanjih. Poleg premestitve bomo skušali spostaviti tudi dodatne poti, humanitarne koridorje za humanitarno uh, pomoč in uh, tudi poti s, preko zasebnih sponsorstv pomagali bomo tudi eh, državam članicam glede našega urada, podpornega urada za azil. Še posebej bomo podprli delo, naše delovanje v Carigradu. Če se ozremo v prihodnost, v kratkoročno prihodnost na tem področju, pozivamo k hitrem izvajanju okvira za premestitev in za humanitarno pomoč. Veselimo se že nadaljevanja s pogovori s svetom in z Evropskim parlamentom. Ta uredba bo ponudila Evropski uniji možnost, da dobimo bolj stabilen okvir in upam, da bomo še naprej ohranili ta kompromis, za katerega smo si prizadevali. Najlepša hvala, gospod Šoter. Torej, pretekla sedanjost in prihodnost sedaj bo uh, dobila besedo gospa Sudbury. Najlepša hvala. Najprej naj predstavim eh, našo organizacijo. Uh, tistimi, ki ne poznajo našega dela. Delujemo v 40 državah po svetu in ponujamo neposredno pomoč um, ljudem, ki so utrpeli škodo zaradi konfliktov ali vojn in jim jih zaščitimo in ponudimo način za preživetje. Sodelujemo z begunci, ki so bili premeščeni z držav, kjer jih je kriza prizadela pomagamo jim pri namestitvi, pri učenju jezika, da si poiščejo delovno mesto in da poskrbi za svoje lastno preživetje. Ponema pomoč tudi v Evropski uniji, tako da podpiramo lokalne organizacije, ki pomagajo pri namestitvi beguncev. Videli smo, kako zelo pozitivne so te premestitve za begunce in tudi za skupnosti, kamor ti begunci pridejo. Premestitev je na žalost področje, kjer bi Evropska unija lahko storila še veliko več in kjer lahko veliko pridobimo. Zato pozdravljamo porast teh številk, ki jih je podaril gospod eh, Šoter. Svetovni forum za begunce je zelo dobra priložnost za Evropsko unijo in za države članice, da pošljajo politične signale in sporočila, da pokažejo politično voljo na tem področju. Tako kot je dejal gospod Šoter, bi tudi sama rada povedala, da je veliko področji, kjer veliko nevladnih organizacij opravlja delo in kaže svoja prizadevanja na tem področju. Danes pa tukaj zastopam koalicijo nevladnih organizacij, 23 organizacij, ki so se združili skupaj s Izraelem, da pokažemo naša prizadevanja, naše zaveze in Tam bomo predstavili tudi, kaj od Evropske unije pričakujemo. Svetovni forum za begunce predstavlja priložnost, da pregledamo opravljene dosežke in da vodilni na svetu, vključno z evropskimi voditelji, pokažejo, da resno mislijo pri zaščit, glede zaščite beguncev. Premestitve so pomembne, še posebej zaradi tega, ker tradicionalne države prejemnice, nekatere od teh se sedaj omikajo. Evropska unija mora pokazati mednarodno solidarnost skupaj z državami prejemnicami v državah v razvoju, ki spremejo večino beguncev po svetu. To je nujno potrebno zato, da ostanemo verodostojen humanitarni čaklumni akter. Komisija je prejela 30 tisoč obljubnih mest iz 15 držav članic, za katere bomo imeli um, ustrezna sredstva. Da pa to res prispeva k pomembnemu premiku na tem področju, pričakujemo tri področja in s tem povezanimi jasnimi zavezami. Potrebujemo zaveze glede meza premestitev za leto 2020 še naprej zahtevamo povečanje teh številk onkraj teh letnih obljub. ICR od Evropske unije zahteva sprejem 250 tisoč beguncev. Tako bi lahko resnično izvajali globalni pakt za begunce in uh, storili še več poleg političnih obljub. Premestitve pomenijo dva odstotka beguncev od več kot od več milijonov razseljenih ljudi. Evropska unija pokrije samo 20 odstotkov potreb po premestitvah in to je dosti manj od tega, kar bi Evropska unija lahko storila. Treba je povečati naše napore države članice bodo morale poiskati še dodatne poti, tako kot smo slišali, humanitarne poti, humanitarne vizume in pa tudi združevanje družin. Drugič, pozivamo komisijo države članice, da zagotovijo, da se mesta resnično zapolnijo za leto glede obljub 30 tisoč je dosti manj kot 50 tisoč, ki jih je Evropska unija premestila v zadnjih dveh letih. Zelo težko je, da nevladne organizacije nadzorujejo napredek, zaradi tega, ker se časovnice spreminjajo. Zato prosimo, da dosežemo mehanizme za transparenten nadzor. Radi bi videli tudi, da države članice zbirajo zanesljive in transparentne podatke, katera država je prišla, preko katere poti in kakšen status je ta družina dobila. Pozivamo Evropsko unijo, da prizna premestitve kot humanitarni inštrument. Cilj tega je, da zagotovimo, da najbolj ranljivi dobijo zatočišče premestitve moramo ponuditi na podlagi potreb, ne pa mm, kot spodbude za sodelovanje tretjih držav na področju nadzora nad mejami. To je ključnega pomena za to, da zagotovimo vzdržnost tega programa in da še naprej nadaljujemo s premestitvami kot mehanizmom za deljenje bremena. In tudi kot mehanizem zaščite najbolj ranljivih. Evropska unija se mora osredotočiti na obdobje po prihodu. Iz naših izkušenj ve, vemo, da je premestitev Evropske unije in ZDA uspešna samo, če imamo za to dovolj sredstev dov in dovolj načrtov za to, da integriramo te ljudi v skupnosti. Moramo podpreti tudi občine in mesta, ki se zanimajo za sprejem beguncev. To je tudi zelo dobra priložnost za eh, razvoj na lokalni ravni. Pozivamo tudi, da komisija sprejme nov akcijski načrt za integracijo beguncev v Evropski uniji. Najlepša hvala za pozornost. Najlepša hvala za to predstavitev. Sedaj bomo dali čas za vprašanje. Najprej bomo dali besedo tistim, ki bodo sodelovali v naši delegaciji na Svetovnem forumu za begunce. Najprej ima besedo gospa Dupont za e LS. Najlepša hvala, gospod Šoter, najlepša hvala za pregled tega področja in da ste predstavili cilj Evropske unije za ta forum. Gospod Šotum, Šotr, zanima me predvsem svetovni forum za begunce. Oba govornika sta povdarila, mm, da so se tradicionalne države prejemnice umaknile in um, zmanjšale svoj trud glede premestitev. Zanima me, kako bi lahko poskrbeli, da države prevzamejo svoj del odgovornosti in da ta program postane uspešen. Najlepša hvala, gospa Björk. Thank you very much. Najlepša hvala, najlepša hvala komisiji in eh, predstavnici IRC-ja. Sama sem poročevalka za to področje in vesela sem, da bomo s tem programom še nadaljevali na podlagi političnega dogovora, ki smo ga nekoč eh, dosegli. Tega se veselimo. Moram povedati, da je ta forum zelo pomemben in eh, prvič je, da sedaj poteka izmenjava mnen glede tega. Pokazati moramo, kakšno vlogo želi zauzeti Evropska unija. Rada bi ponovila to, kar ste že dejali. Rada bi videli več mest za premestitve in več dodatnih poti. Evropski parlament je povdaril, da premestitve ne more nadomestiti poti, druge vrste prihoda, zakonite poti in tudi dejstva, da bodo mm, migranti še naprej prihajali v Evropsko unijo in da zato potrebujemo boljši azilni proces in eh, dostojne razmere v namestitvenih centrih eh, v primerjavi s tistimi, ki jih vidimo sedaj v Grčiji ali pa na hrvaški meji z Bosno. Evrop, stališče Evropskega parlamenta je bližje temu, kar eh, je predstavila zastopnica nevladnih organizacij. Treba je zagotoviti, da ta inštrument ostaje humanitarni eh, inštrument in da ohranimo to človekoljubno naravo, ne pa, da to postane nekakšna spodbuda za tretje države. Tudi UNHCR mora uh, ohraniti svojo vlogo, da zagotovimo, da se spoštuje mednarodno pravo. In UNHCR je eh, najboljši akter za to, da to zagotovi. Potrebujemo več letni načrt glede obljubljenih mest za premestitev. To je zelo težko, dokler tega okvira ne dobimo, vendar pa moramo ta cilj ohraniti. In mislim, da je to najboljši način, da pritegnemo tiste, ki še vedno mahujejo ZDA, naprimer je največja takšna država, da jih prepričamo, da je to najboljši način delovanja. Veselimo se že sodelovanja in upam, da bomo kmalo dosegli sporazum. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Strik. Tudi Karim bo sodeloval v tej delegaciji? Seveda bi rada spregovorila, mogoče pa njemu lahko damo prej besedo. Sorry, to... Uh, Seveda mm, je to stvar zelenih, da se dogovorite interno, ne? razen če gospod Karem že bi besedo. Imam nekaj kratkih vprašanj, če mi dovolite. Uh, Veliko govorimo o premestitvah, eh, kar eh, je bistven del teh zavez. Drugi del pa je finančna podpora. Tudi finančno podporo je treba povečati v teh regijah. Kaj lahko storimo za to, da podpremo te države, ki v regiji prejmejo tako veliko beguncev. Omenili ste evakuacijo iz Libije. Kolikor vem, so sedaj ljudje obtičali v zbirnih centrih v Libiji, kajti tisti, ki imajo status beguncev, ne morejo biti premeščeni zaradi tega, ker v Evropski uniji ni prostora kdo je upravičen do premestitve, kako lahko komisija zagotovi, da bodo najbolj ranljivi premeščeni, ne pa tisti, ki imajo največ gospodarskih, finančnih možnosti oziroma dr, družinski člani, ki že imajo svojce v Evropski uniji. In še zadnje, to je omenila tudi gospa Sadbari, to je sodelovanje s tretjimi državami. In če je sodelovanje pogoj za premestitev, kakšno je stališče komisije glede tega, še posebej v luči tega, da se moramo osredotočiti na najbolj ranljive, ne pa na to, odkot prihajajo. Najlepša hvala, gospa. Patrik, sedaj pa še gospa Keller. Merci pour cette. Euh, Najlepša hvala za to predstavitev. Prihajate redno v odbor Libe. In to je dokaz, da je vprašanje migracij in azila bistvo našega dela. Omenili ste številke v zvezi z eh, preselitvami za leto 2019. Kako lahko vi opišete najpomembnejše izzive v prihodnosti, gospod Šoter, in mogoče tudi z humanitarnega vidika, gospa Sedbury? In še drugo vprašanje. Veste, da smo z večino podprli novo komisijo, imamo pa um, resor migracij, za katere je pristojnih nekaj komisarjev. Kako bomo dosegli koordinacijo med temi komisarji, gospod Borel, gospod Schinas, oziroma kako bo potekalo upravljanje s tem področjem? Hvala lepa. Hvala. To so bili vsi kolegi seznama govornikov. Sedaj bosta dobila vsak po pet minut za odgovor na vprašanje. Začel bo gospod Šotr, potem pa bomo slišali še gospod Sudberi. Hvala, skušal bom eh, odgovoriti na vsa vprašanja po najboljših močeh. Gospa Dupont. Vaše vprašanje le, je legitimno, ampak ne vem, če lahko jaz odgovorim na to in sicer, kako lahko na svojo stran pridobimo mednarodne partnerje. Eh, ja, predvsem mislim, da moramo sami biti zgled. Pritisk z nekaterih strank strani že obstaja, nekateri partneri so bili v preteklosti močni, so igrali pomembno vlogo pri preselitvi. Lahko si ogledate tudi podatke v zvezi s tem. Um, ampak potrebe tukaj še vedno obstajajo. Toliko o tem. Gospa Bjork. Seveda je to prednostno področje. To smo povdarili tudi v smernicah, ki jih je pripravila predsednica komisije van der Leyen. Povdarila je, kako pomembna je preselitev. Treba je poskrbeti za pravno gotovost, za humanitarno zaščito, prav tako pa je treba poskrbiti za zakonite poti. Eh, ne pa za nezakonite. Bo pa to vsekakor eh, pomembna prednostna naloga sedanje komisije in v tem smislu globalni forum za begunce predstavlja zelo pomemben dogodek. Strinjam se s tem, da moramo preselitev zastaviti v širši okvir, predvsem je treba poskrbeti za temeljito reformo naših notranjih eh, pravil in drugih eh, vidikov. Kar se tiče večletnega finančnega načrta, to bo seveda pomenilo nekaj več jasnosti za pot naprej. Komisija se je odločila za leto 2020, tukaj nas omejuje finančno načrtovanje, smo ob koncu večletnega finančnega okvirja, zato smo pripravili poseben načrt za leto 2020. Prej smo seveda pripravili načrte za več let. In pa še gospa Keller, kakšni so izzivi, ki so pred nami. Eden izmed izzivov je seveda tudi ta, da poskrbimo za naslednji večletni finančni okvir. Finančna podpora, ki jo nudi Evropska unija na tem področju, je izredno pomembna. Gre za 10 tisoč evrov na preseljeno osebo. To seveda pomeni pomembno podporo za države članice. In zato je tukaj treba dobiti nekaj več eh, jasnosti. Na ta način bomo potem lažje zastavili večletne načrte. No in to je tudi odgovor na vprašanje gospe Štrik. Kakšen bo širši okvir za finančno podporo za naše partnerske tretje države, ki z nami sodelujejo? Um, torej, tudi njim bomo na tak način pomagali. Kar se tiče tistih, ki so obtičali v centrih, tukaj verjetno govorite o Libiji cilj Evropske unije je ta, da bi te centre zaprli. Zato sodelujemo z mednarodnimi partnerji, želimo si napredka, tako da bomo lahko evakuirali ljudi iz teh centrov za pridržanje. Zato smo predvideli tudi nujni mehanizem za premestitev. No, sedaj je tudi Ruanda okrepila prizadevanja, enako velja za Niger. In eh, seveda se vsi zauzemamo za to, da bi evakuirali ljudi iz Libije, potem pa bomo razmislili o tem, kako jih lahko tam preselimo v Evropsko unijo. Oprostite, imam pod vprašanjem, da nisem bila jasna. Govorila sem o ljudeh, ki so obtičali v centrih v Nigerju, ki so torej že bili premeščeni, ampak sedaj eh, čakajo na preselitev, kajti v Evropski uniji ni na voljo dovolj mest. Ja, čeprav razumem, gre za obravnavo prošen za premestitev. Eh, to je včasih nekoliko zapleteno in podrobno delo. Mislim, da ni uh, problem v pomankanju povpraševanja v državah članicah, prej gre tukaj za postopkovne težave. Mi skušamo mednarodnim partnerjem UNHCR pri tem pomagati, ampak ne gre za pomankanje zavez strani držav članic, gre za obravnava prošen. Gre za postopke, ki so pogosto zelo podrobni in zato vse skupaj poteka počasi. Če smem še nekaj, vem, da mi zmanjkuje časa, še nekaj besed o varstvu, o zaščiti. Številni izmed vas ste, pomenili, ste podarili pomen eh, vidika zaščite. Komisija se s tem prav gotovo strinja. No in če tukaj primerjamo številke z potrebami, potem je seveda predpogoj ta, da poskrbimo tudi za element mednarodne zaščite. To je bistven element eh, postopka preselitve. Poleg tega pa moramo zastaviti prednostne uh, cilje glede določenih regij, torej za Turčijo, Libanon. skupaj z našimi mednarodnimi partnerji UNHCR, e eh, potem tudi z drugimi partnerji Niger, eh, Ruanda, vsi ti partnerji lahko predstavljajo nek pristop širšega okvira. Ob tem pa seveda ne smemo postavljati pod vprašaj samo srči kot tega pristopa. Torej gre za to, da želimo tiste ljudi, ki jih eh, premestimo, predvsem zaščititi. Toliko z moje strani za enkrat. Ja, hvala lepa za vaše obsežne odgovore. Na koncu pa dajem besedo še gospi Sudbury. 8 minut. Mislim, da ne potrebujem 8 minut, kaj ti večina vprašanj je bila naslovljena na komisijo. Ampak naj se navežem na nekatere izmed točk, ki so bile izpostavljene. In sicer, kako pridobiti, ponovno pridobiti na našo stran. Uh, države, ki so prej sprejemale več eh, beguncev. No, eh, ko gre za ZDA, se naši sogovorniki tam eh, zauzemajo za to tako z vidika lokalnih skupnosti, kakor tudi z vidika celotne države. Želijo, da bi ZDA okrepila svoje zaveze. Sedaj so za letošnje leto zastavili zgornjo mejo 18 tisoč ljudi, to je seveda drastična. Mm, drastično zmanjšanje v primerjavi z preteklimi leti. Če to primerjate z 110 tisočimi um, osebami, ki jih, ki jih je sprejela nekdanja administracija, potem vidimo, da je tukaj prišlo do velike vrzeli. Zato bodo morali naši evropski kolegi okrepiti prizadevanja. No in naši kolegi tam. Uh, vidijo učinke na samem terenu. Gre za osebe, ki jim je bilo obljubljeno, da bodo preseljene v ZDA, pa jim je na koncu bilo sporočeno, da ni, na voljo več, da ni več na voljo mesta za njih. To so pogosto dolgotrajni postopki, um, trajajo lahko tudi dve leti in to, da potem na koncu rečemo tem osebam, da njihova mesta več niso na voljo, je seveda ima seveda zelo mm, velik in negativen eh, učinek na posamično osebo. Eh, tako da treba je okrepiti prizadevanja v Evropski uniji. Najboljši odgovor, ki ga lahko tukaj ponudim, je ta, da moramo v vseh naših državah se zauzeti za to, da naj vlade sprejmejo zaveze, eh, naj si ogledajo prednosti, ki jih ponujajo te zakonite in varne poti in eh, države članice bi tukaj morale okrepiti svoje zaveze. Kar se tiče finančnih investicij v regijah, Mi se zauzemamo za to, da bi financiranje usmerili v preprečevanje gibanja ljudi, torej po nezakonitih poteh. Mm, tukaj so ljudje zelo ranljivi. Uh, zato bi financiranje morali bolj usmeriti v izboljšanje, v izboljšanje pogojev življenja za ljudi, ko gre za delovna mesta, ko gre za dostop do osnovnih storitev. To velja tako za migrante, kakor tudi za, bogun, za begunce in pa za lokalne skupnosti. Torej, potrebujemo nek bolj celosten pristop. Gospod Kalohe, vi ste povprašali o glavnih izzivih. No, eh, seveda je glavni izziv ta, da število ljudi raste, mest pa je na voljo vse manj. To je glavni izziv. Mi smo prisotni na terenu v Libiji in eh, druge. Vidimo, kaj se dogaja z ljudmi, ki jih ne moremo premestiti iz Libije nekam drugam. Eh, iz Države članice so dale na voljo mesta za ljudi, ki jih želimo premestiti iz eh, centrov za predržanje, ampak to še vedno kaplja v morje v primerjavi z številom, celotnim številom ljudi, ki želijo zapustiti Libijo. Uh, Torej, države članice bi morale izpolniti svoje zaveze, svoje odgovornosti, tudi do tistih m, mm, tako imenovanih spontanih prihodih. Um, torej, za tiste ljudi, ki pridejo v Evropo in iščejo azil, istočasno pa je treba pospešiti postopke in izboljšati sisteme tako, da bodo ti sistemi bolje delovali. To lahko dosežemo na ta način, da okrepimo sredstva za UNHCR in pa druge mednarodne organizacije, ki delujejo na tem področju. Lahko pa zastavimo tudi evropski okvir za preselitev. Na ta način bi imeli poenostavljene postopke um, in potem bi tudi celoten sistem bolje deloval. Zato potrebujemo ta evropski okvir za preselitve in uh, še odzivi Evropske unije na izzive. Uh, no, uh, lahko bi izboljšali naš, izziv, naš odziv uh, v primeru tistih ljudi, ki so že v Evropski uniji, lahko bi izboljšali njihove možnosti za življenje, za delovna mesta. Eh, treba je tudi odstraniti pravne ovire za begunce, ki so že pri nas. Evropska unija bi si morala ogledati ovire, ki obstajajo v naših lasnih državah. Številne ovire obstajajo sedaj za to, da bi begunci. Eh, pri tem, eh, da bi begunci lahko dostopali do delovnih mest. skratka, ne moremo tega pričakovati od tretjih, tretjih držav, če, če jih ovir ne odpravimo v naših lasnih državah članicah. Hvala lepa obema za te zanimive prispevke. Seveda se veselimo nadaljne razprave na globalnem forumu za begunce 17. in 18. Begun, eh, eh, decembra tja bo tudi Evropska unija poslala svojo delegacijo. Sicer pa se veselimo nadaljnega sodelovanja z vami. Hvala lepa. Sedaj pa točka pet na dnevnem redu. Gre za izmenjavo mnen za generalnim direktorjem Mednarodne organizacije za migracije Antonijem Vitorinom. Prosim, da se nam gospod Vitorino pridruži tukaj za govorniškim pultom. dear colleagues, it's with great pleasure that I welcome in our committee. Kolegi, z velikim veseljem pozdravljam uh, med nami Antonija Vitorina, ki je generalni direktor Mednarodne organizacije za migracije. Tukaj ga pozdravljamo prvič po njegovem imenovanju junija lani. Ne vas spomnim na to, da je gospod Vitorino bil Eh, predsednik tega odbora leta 94 in 95 in potem je bil tudi komisar za eh, pravosodje. Eh, odbor Libe je imel redne izmenjave stališč za mednarodno organizacijo za migracije. Zadnja takšna izmenjava stališč je potekala šele pred nekaj dnevi. Razpravljali smo o razmerah v Libiji. Danes bomo razpravljali z vami o široki paleti tem, Eh, tudi o evropski azilni in migracijski politiki in o vaših pogledih na to, kako bi lahko imeli nek eh, obsežen, holističen pristop k migracijam. Eh, gre tudi za načrt za soočanje z prihajajočimi izzivi, gre za strateško vizijo med leti 2020 in 2023. Prav tako me zanima vaš prispevek k razpravam v sedanjem mandatu eh, parlamenta in veselimo se eh, sodelovanja z organizacijo za migracije v prihodnosti. Dajem vam besedo za pet minut za uvodne besede, potem pa bomo dali besedo tudi preostalim poslancem. Izvolite. Hvala lepa, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Gospod uh, predsedujoči, hvala, da ste me povabili v odbor Libe. Tukaj sem že v svoji uh, tretji ulogi. Uh, eh, ja, pred 25 leti, torej prejšnjo stoletje, sem uh, tudi sam sedel um, tukaj za predsedniškim mestom. Kot komisar sem sedel nekoliko dlje, sedaj pa sem tukaj kot generalni direktor organizacije za migracije. Letos je populacija mednarodnih migrantov približno 270 milijonov, eh, približno 3,5 odstotka svetovnega prebivalstva. Od eh, preloma stoletja se je število povečalo za 100 milijonov. Eh, večinoma gre za um, aktivno delovno prebivalstvo, 74 odstotkov odstotkov je takšnih. Osredotočamo se na uh, migracije v Evropsko unijo in pa migracije v širši evropski soseščini. No, ampak vse skupaj je treba zastaviti v nek širši okvir. Večina mednarodnih migrantov v Afriki in v Aziji se giba znotraj regije rojstva. 80 eh, odstotkov afriških migrantov torej migrira iz ene afriške države v drugo in vzorci migracij se seveda razlikujejo od regije do regije. Naj vas spomnim na to, da sem bil v eh, prejšnjem mandatu pomemben partner za Evropsko unijo in uh, države članice. Uh, nudil sem podporo za migrante, ki so prišli v Grčijo in po balkanski poti v Evropsko unijo. Uh, no, eh, sem, uh, cilj uh, našega sodelovanja je ta, da bi podpirali delovanje 39 obra, uh, obratov po Evropski uniji, kjer uh, se nahajajo begunci in migranti migranti v Grčiji, prav tako delujemo v 29 začasnih namestitvah v Grčiji. Eh, gre za 4200 eh, otrok, ranljivih migrantov in pa prosilcev za azil. Eh, prav tako smo aktivni na balkanski poti. Zakaj sem začel s tem? Od poletja in v zadnjih tednih smo videli, da je prišlo do porasta um, ljudi, ki so prišli na grške otoke. Približno za 300 odstotkov se je povečal pristop na Cipr med leti 2017 in 2019. Število prihodov je še vedno nižje v primerjavi z leti 2015 in 2016, ampak vseeno te številke predstavljajo zelo velik izziv za eh, že tako ali tako prenatrpane centre za sprejem v Grčiji in eh, drugot. Tu gre za neko vrsto zgornje, zgodnje opozorilo. Ne želim eh, tukaj ustvarjati paničnih odzivov, ampak investirati moramo v boljšo pripravljenost, kaj ti uh, trendi kažejo na to, da številke rastejo. No, naša organizacija pa je bistven partner tudi drugot po svetu. Naše pisarne po svetu sodelujejo v različnih dejavnostih, tudi pri nujnem odzivu. Leta 2018 je IOM uh, eh, pomagala 30 milijonom upravičencev, 23 milijonom, uh, ki so migrirali tudi eh, tistim, ki so notranje razdeljeni v Nigeriji, Somaliji, v Južnem Sudanu, v Kongu in v Jemnu. Zato pozdravljamo odločitev generalnega sekretarja ZN. Ta je želel spostaviti forum za to, da bi razpravljali o izzivu, ki ga predstavljajo notranje razseljeni ljudje za podporo NHCR in IOM. Naša organizacija se ukvarja z odzivi na katastrofo v eh, Južni Afriki, v Indoneziji, na Balju, predvsem eh, v Afriki, v Mozambiku. Eh, gre za ehm, odziv na okoljske spremembe. Kajti okoljske spremembe so eden izmed glavnih faktorjev, ko gre za migracije. No, mi sodelujemo z UNHCR v neki širši platformi, ukvarjamo se tudi z Venezuelo in pa z preostalimi državami na severu Latinske Amerike. 4,5 milijona venezuelcev je trenutno razseljenih v širši regiji. In če se razmere v Venezueli ne bodo spremenile, potem jih bo verjetno 6,5 milijona eh, do konca naslednjega leta. To pomeni, da bo tamkajšnja kriza postala podobna um, krizi v Siriji. Prav tako je prišlo do bistvenega porasta uh, populacijskih tokov, uh, mešanih značilnosti, gre za uh, žrtve uh, trgovine za ljudmi, gre za otroke brez spremstva, gre za, drža gre za državljane brez državljanstva, gre za. Uh, Eh, nedokumentirane migrante. Številni ti so izpostavljeni velikim nevarnostim. Naša organizacija ne ocenjuje, da je približno 60 tisoč eh, migrantov umrlo v zadnjih 16 eh, letih. Več kot uh, 2000 izginoti smo zabeležili samo v lanskem letu. Uh, Torej, pomagati moramo tistim, ki uh, se gibljajo in pomagati je treba predvsem eh, ranljivim skupinam. To je tudi naloga naše skupne strokovne skupine EU-ZN za migracije. Podpiramo na tisoče ranljivih migrantov, v, ki so obtičali v Libiji. Predvsem uh, imamo tukaj. Uh, prostovoljni humanitarni program vračanja. Poleg pomoči beguncem v Libiji pod nadzorom UNHCR smo pomagali 44600 eh, migrantom, pomagali smo jim, da so se vrnili iz Libije v svoje izvorne države v zadnjih dveh letih. Prav tako skrbimo za celosten pristop, ko gre za odziv na nujne primere. Skušamo spostaviti povezavo med eh, nujnim humanitarnim odzivom, med eh, razvojem eh, razvojnih ciljev za leto 2030 in pomagamo tudi skupnostim. Evropska unija je tukaj za nas ključna partnerica. Leta 2018 je mednarodna skupnost eh, podprla globalni pakt za zakonite in varne migracije. Eh, generalni sekretar ZN je zaprosil IOM naj eh, koordinira mm, migracijsko mrežo ZN. Treba je uskladiti odzive držav članic pri izvajanju in pregledu izvajanja globalnega pakta za migracije. Naj vas spomnim na to, da bo naslednje leto potekal prvi regionalni pregled izvajanja tega globalnega pakta. Še nekaj dodatnih pripomb. Naj začne pri Libiji. Trenutno obstaja več kot 1,5 milijona ljudi v državi, ki potrebujejo zaščito in pomoč. To vključuje 641 eh, tisoč migrantov, poleg 5 tisočih posameznikov ki so še vedno v centrih za pridržanje. V Libiji več kot uh, tisoč, 140 tisoč ljudi, ki so notranje razseljeni zaradi trajočega konflikta v in uh, okrog Tripolija od aprila letos. Torej 140 tisoč razseljenih ljudi samo od aprila do danes. Jasno je, da Libija ni varna država za migrante, prav tako to ni varna država za um, uračanje oziroma za ponovni sprejem migrantov. Po, poslali smo skupno pismo Evropske unije in Afriške unije, pozvali smo k odpravi teh centrov za pridržanje na urejen način, ki bo zagotovil varnost vseh uh, beguncev. Uh, treba je upoštevati tudi občutljive razmere v državi in pa negativne učinke trajajočega konflikta. Kot organizacija ocenjujemo tudi oziroma razmišljamo o našem stališču o operacijah iskanja in reševanja na morju. Glede na nedavne spremembe v libijski obaljni straži, in zato, ker obstaja nujna potreba potem, da stabiliziramo operacije iskanja in reševanja v osrednjem Mediteranu. Mislimo, da bi mednarodnim ladjam morali omogočiti, da sodelujejo v operacijah iskanja in reševanja na morju, v osrednjem sredozemskem morju. To pa pomeni, da moramo sporedno zagotoviti varne mehanizme za uh, izkrcanje teh ljudi. Seveda pa je treba tudi po izkrcanju poskrbeti za te ljudi. Um, samo z, in, z učinkovitimi sistemi se bomo lahko odzvali na humanitarne izzive. Treba je zagotoviti stabilnost in predvidljivost. To je bistvenega pomena. Zato upamo, da bo nova komisija lahko presegla trenutno blokado pri sprejemu skupnega evropskega azilnega sistema. Eh, v parlamentu so poročila o tem že bila sprejeta. Še nekaj pripomp v zvezi s tem. Torej, ko spostavljamo partnerstva z tretjimi državami, moramo pri tem uh, imeti uravnotežen pristop. Nova komisija je um, napovedala, da bo urejeno vračanje migrantov njena prednostna naloga. Vračanje je seveda bistven sestavni del migracijske politike. Treba pa je razumeti, da moramo prostovoljna vračanja pospremiti z trajnostnimi pogoji vračanja. Treba je ustvariti pogoje za tiste, ki se vračajo, omogočiti jim moramo, da ponovno začnejo svoje življenje, da so spet integrirani v njihove izvorne skupnosti. Istočasno pa je treba upoštevati potrebe uh, teh skupnosti, ki sprejemajo, um, ki ponovno sprejmejo ljudi. Treba je torej zagotoviti uravnoteženju upravljanja migracije. Evropska komisija je zagotovila pomembno finančno, eh, finančno podporo ehm, temu okviru v naslednjem večjem finančnem okviru. Treba zagotoviti ustrezno stopnjo financiranja, pa tudi dosledno uporabo finančnih inštrumentov, tako da bomo zagotovili, da bodo ti imeli dejanski učinek. Mi smo na naši strani seveda pripravljeni začeti razpravo o tem z evropskimi institucijami. Oceniti želimo kompleksne povezave med eh, razvojnimi rezultati in pa migracijskimi vzorci. Ob tem želimo seveda upoštevati smernice, agende za trajnostni razvoj za leto 2030. Gospod predsedujoči, novi pakt o migracijah in azilu bo pomembna priložnost za Evropsko unijo um, tako bomo lahko dali nov zagon eh, upravljanju migracij. To zahteva seveda nek eh, celosten pristop, eh, horizontalen pristop, pa tudi konstruktiven pristop. Treba je preseči politična razhajanja zato, da bodo rešitve delovale. Uh, Evropski parlament ima pomembno vlogo pri iskanju teh rešitev in uh, eh, IOM je seveda pripravljena parlamentu in pa drugim institucijam pomagati pri razvoju teh rešitev. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Vitorino. Hvala, da ste z nami. Želimo vam veliko uspeha pri vašem delu v naslednjih letih kot uh, izvršni direktor mednarodne organizacije za migracije. Upravičujem se tudi za zamudo zaradi poznega prihoda mojega letala iz Madrida, tudi zaradi podnebne konference v Madridu. Seveda se zahvaljujem kolegu Lenarsu, da je prevzel predsedovanje eh, tej seji. Dokler sam nisem prispel. in vse točke eh, na dnevnem redu uh, naj uh, bi bile zaključene do 17.30, uh, kajti uh, potem bomo imeli skupno razpravo, vmes uh, oziroma predtem pa bomo imeli še kratko glasovanje. Zaradi tega predlagam, da bi imeli samo en krok vprašanj. Mm, krok vprašanj za koordinatorje potem pa bodo besedo dobili še drugi kolegi, ki eh, želijo zastaviti vprašanje. Najprej bomo začeli z krogom koordinatorjev. Pavel Ranžel, mislim, da bo zastavil vprašanje v imenu skupine ELS. Uh, like say... Najlepša hvala. Naj povem, da mi je v veliko veselje, pa tudi ponos da je danes z nami Antonijo Vitorino. Ne le, ker lahko rečem, da je uh, moj zelo dober prijatelj, ampak predvsem, ker je eden izmed najbolj izve, najboljših izvedencev na tem področju in to vem uh, iz svojih izkušenj izpred 15 let, ko sem bil del vlade. In sedaj smo v enem izmed najtežjih trenutkov od leta 2015. Zadeve se poslabšujejo in poslabšujejo. In celo na ulicah je eh, situacija precej alarmantna. O tem se lahko prepričamo tudi sami. Imam dve specifični vprašanji, ki se ne nanašata toliko na pretok statističnih podatkov, ampak na situacijo, ki me zares zelo zanima. Gre eh, za Venezuelo in eh, za preselitev eh, posameznikov. Pet milijonov, petsto tisoč naj bi bilo sedaj že beguncev na kolumbijski meji, v Kukoti sem bil in situacija je eh, seveda zelo zaskrbljujoča, če tudi ne tako kot kje druge. V začetku meseca pa sem bil v Bogoti in mislim, da situacija postaja neustržna. Tudi nekaj protestov. Uh, je eh, bilo, ne gre eh, zgolj za nekaj osamljenih protestov, ampak eh, za spopade med Bogunci in pa Kolumbici. Drugo vprašanje, ki me zares zelo skrbi in kateremu bi se po mojem mnenju morali posvetiti z vso svojo pozornostjo, pa je situacija beguncev v Bosni in Hercegovini sem poročevalec za Bosno in Hercegovino. In kolikor vem, je predvsem v okolici Bihača humanitarna situacija izjemno zaskrbljujoča, celo slabša kot ponekod v Libiji, Grčiji, Turčiji. Zanima me, kako vi gledate na ti eh, dve situaciji, ki sta precej specifični, ampak me močno zanimata. Hvala. You, ne vidim Birgit Cipel, ki običajno spregovori v imenu SND. Gospa Falaf, boste vi spregovorili? Ja. Ja, ja, izkoristila bom to priložnost, govorila pa bom nemško. Najprej bi se rada zahvalila za to, da ste danes tukaj z nami, da ste si vzeli čas, da uh, z nami izmenjate mnenje o tej zelo pomembni temi in tematsko bi rada nadaljevala tam, kjer je kolega ravno kar končal. Gre za situacijo na zunanji meji Evropske unije in sicer med Hrvaško in Bosno. Gospod direktor, kot veste, se eh, situacija v Bosni nenehno poslabšuje. Bosna je postala neke vrste osko grlo in uh, težavna humanitarna uh, situacija. In eh, to je zaskrbljujoče tudi za posameznike, ki skušajo pomagati beguncem, predvsem v taborišču Vučjak. Eh, Evropska unija ne more pomagati v tem uh, begunskem taborišču, zaradi tega, ker ta ne izpolnjuje osnovnih uh, pogojev. Sama sem si ogledala situacijo uh, in je nesprejemljiva. Eh, obiskala pa sem tudi druga begunska taborišča in uh, se pogovarjala z uh, odgovorno, ki je dejala, da je situacija nesprejemljiva. Število beguncev pa je težko oceniti, kajti vsakodnevno ljudje poskušajo prečkati mejo in oditi naprej na Hrvaško. Ampak Hrvati jih nasilno zavračajo, prišlo naj bi celo do obstreljevanja, ampak meja naj bi eh, bila zelena meja, ki jo je težko nadzorovati. In najbrž je na tisoče ljudi vseeno prestopilo to mejo v preteklih mesecih. Torej, eh, to, kar imenujemo zaprtje balkanske poti, eh, je pravzaprav zgolj farsa. Situacija je dramatična, hladno je, eh, ljudje nimajo nobene zaščite v teh taboriščih, vse skupaj zmrzuje. In ljudje želijo iz tega divjega taborišča uh, na Hrvaško. Kako torej rešiti to dilemo? Kako bi lahko mi kot eh, poslanci k temu še prispevali, eh, poleg tega seveda, da uporabimo instrumente, ki so nam na voljo, kaj bi še lahko storili ali eh, bi lahko neposredno sodelovali z Mednarodno organizacijo za migracije? Gospe Intveld ne vidim. Ampak gospod Vračo, ali boste vi prevzeli eno vlogo, potem izvolite. Ja, tega nismo načrtovali, ampak mislim, da je Sofija ravno kar stopila iz dvorane. Ampak eh, imam vprašanje, bil sem tako ali tako na seznamu. Gospod Vitorino, občudujem vaše delo in uh, zaradi vaših izkušenj uh, kot. Uh, Kajti bili ste član komisije, sedaj pa ste uh, zaposleni v mednarodni organizaciji za migracije, imam uh, politično vprašanje, ki se nanaša na pakt za migracije. Predsednica von der Leyen uh, je umenila ta pakt. Eh, zanima nas, kaj bo vseboval, glede na vaše izkušnje, glede na to, kaj vse veste o migracijah, kaj ste izvedeli o migracijah uh, tekom vaše kar kar karijere. Me zanima, uh, ali obstajajo kakšne nove rešitve, o katerih še nismo govorili. In druga situacija se nanaša na Grčijo, omenili ste statistike. Ne želim eh, zveneti alarmantno, ampak eh, situacija se mi zdi zaskrbljujoča glede na to, kar se je zgodilo v Grčiji, glede na vsa vlaganja v Grčijo v zadnjih eh, petih letih. Me zanima, ali menite, da je Grčija sedaj bolje opremljena, eh, da se spopade z eh, večjim številom prihodov. Ali menite, da imamo sedaj na voljo nova urodja ali pa bomo spet presenečeni ob okrepljenem prihodu. Hvala lepa, sedaj pa v imenu zeleni gospa Strik. Hvala lepa in hvala lepa Vitorino za prispevek. Zelo dobro se še spomnim, ko ste bili eh, komisar, nov komisar, ko so bili sprejeti zaključki iz Tamparja in eh, v vašem prispevku eh, ste še zmeraj izrazili podobna stališča in to nas zelo veseli. Poleg tega ste predlagali tudi pobude, ki temeljijo na amsterdamskem uh, dogovoru. Rekli ste, da vračanje v Libijo v tem trenutku ni varno uh, in s tem se povsem strinjam, ampak zanima me, kakšno je vaše stališče glede sodelovanja in finančne pomoči uh, eh, libijske obaljni straži. Posledično se ljudje vračajo na območje Libije in v uh, centre za pridržanje. Drugo vprašanje. Eh, veliko sem se ukvarjala z vračanjem, z prostovoljnim vračanjem. Imamo predlog za direktivo o vračanju, jaz sem poročevalka za to. Eh, in poročilo Rika spravi, da bi omejili pogoje za prostovoljno vračanje. Zanima me, kakšno je vaše stolišče eh, glede tega razvoja, kaj ti želimo učinkovito vračanje, ampak zanima nas, ali je prostovoljno vračanje eh, tudi najučinkovitejše. Govorili ste tudi o trajnostnem vračanju, to je ključnega pomena. Ali je vračanje v tranzitne države tudi trajnostno vračanje, ali bi bilo bolje uporobiti oziroma poslati ljudi nazaj v države izvora? Hvala lepa. gospod Van der Biše. Ja, na zadnje, ko sem preveril, je bila naša skupina večja od komunistov. Govoril bom nizozemsko, ker je to moj materni jezik. Na, na vaši vesni spletni strani piše, da ste mednarodna organizacija za migracije. Eh, na vaši spletni strani lahko najdemo tudi podatke uh, o prihodu priseljencev. Eh, in ena številka je še prav posebno pritegnila mojo pozornost. Šlo je eh, za zanimanje državljanov za migracije. Gre za številke, ki se predvsem osredotočajo na Evropo. In presenečen sem bil zaradi politike različnih eh, držav. Eh, te države imajo politiko vzpodbujanja migracij. Zanima me, ali imate kakršne koli kazalnike, ali imate podatke o eh, migracijah za krajši, daljši čas in tako naprej. Eh, zanima me tudi, kateri so razlogi za te migracijske tokove, zakaj se ljudje odločajo za migracije ali bi lahko glede tega kaj storili. Eh, demograf eh, Smith je na osnovi objektivnih analiz dejal, da bo prebivalstvo Afrike preseglo 4 milijarde ljudje živijo v izjemno grozljivih okoliščinah, se želijo preseliti v eh, Evropo in gre predvsem za eh, pripadnike srednjega razreda. Torej, zanima me, kateri so razlogi, ali je demografski razvoj povod za to. In uh, seveda je tragično za razvoj eh, Afrike, da prihaja do bega možganov. Ja, ja, nisem videl, da bi kdorkoli dvignil roko iz vaše skupine. Če dvignete roko, ja, seveda eh, dobite besedo. Tudi za IKR e velja enako, nihče ni dvignil roke. In če to drži, potem nadaljujemo z GUE, gospa Enst. Ja, tudi jaz bom govorila v svojem maternem jeziku že nekaj časa veste, da eh, Mednarodno organizacijo za migracije že nekaj časa obravnavamo precej kritično. In pozitivno se mi zdi, da ugotavljate, da Libija ni varna tretja država. Sedaj pa k vprašanju. Uh, ugotovili ste, da je temu tako, ampak kakšne bodo posledice? Kaj to pomeni, če ste sedaj dejali, da to ni varna tretja država? Uh, ali bo posledica ta, eh, da eh, naj bi eh, begunci, ki so bili tja vrnjeni, ponovno poslali nazaj, ali kako gledate na izvajanje te vaše ocene? Kakšne bodo posledice? Druga točka. Celotna eksternalizacija vizumske politike, ki se je ukrepila v zadnjih letih, je uničujoče vplivala na migracije. In če si pogledate, kaj se dogaja na zunanjih mejah Evropske unije, tudi uh, v Libiji in uh, v Sredozemlju, ali res menite, da je eksternalizacija uh, politike pravilna pot? Ali pa bi morali uh, sprejeti uh, spremembe. In druga točka je Balkan v uh, zadnjih letih smo nekoliko uh, pozobili na Balkan, govorili smo o mori ali pa o drugih grških otokih, kjer so se uh, tudi odvijale različne drame, ampak kar se dogaja na Balkanu, uh, predstavlja neke vrste pekel. Uh, Številni so že govorili o begunskih taboriščih. Zanima me, kako vi gledate na to situacijo, še prav uh, posebej zaradi tega, ker hrvaški uh, policisti ali pošiljajo pse uh, na begunce ali pa na nje streljajo. Ostala bom pri Bosni, kako se nameravate odzvati, kaj nameravate konkretno storiti, glede te situacije, s kom sodelujete in ali ste Uh, morda opazili, da so eh, begunci, ki se nahajajo v Bosni, že prišli v drugot iz Grčije, recimo po daljši poti. To bi me tudi zanimalo. Uh, moram povedati tudi, da ne verjamem v prostovoljno vračanje. Pravna podlaga je tudi zmeraj šipkeša in vse skupaj se mi zdi neke vrste fetiš sedaj pa še drugi kolegi, zapisal sem si te imena. Gospod Žehovski je ravno kar zapustil dvorano. Torej, gospa Keller, beseda je vaša. Ja, hvala lepa, hvala lepa, gospod eh, Vitorino, za to, da ste danes z nami. Hvala tudi za to, da ste predstavili svoje izkušnje. Naj povem, da se posem strinjamo z vašim ciljem. Eh, in eh, sicer z Evropskim instrumentom za azil. Parlament je upravil svoje delo, ampak naš sozakonodajalec eh, bo moral obrati nov pristop. Če imate kakršne koli spodbude, nam jih prosim posredujte. Imam še dve vprašanje. raven migracij v Evropi je razmeroma nizka. Omenili ste številke. Eh, ste leti 2016-2017 ali pripravljate krizni načrt eh, za Evropo, če bi prišlo do težavne situacije v eni izmed držav eh, ob sredozemlju, ki bi lahko vodila v nov val beguncev? Eh, poleg tega je danes dan otvoritve COP25. Ali bi lahko kaj več povedali tudi o tem, eh, namreč eh, o podnebnih beguncih, s katerimi se bomo morali kmalo spopasti? Hvala lepa, gospa Mecole. Najlepša hvala, nimam glasu, ampak se bom potrudila. Rada bi vam zastavila vprašanje, gospod Vitorino, ampak najprej naj vam se vam zahvalim za vaše delo. Vsi pozorno spremljamo vaš aktivizem in eh, skrbimo za to, da bi bila tudi retorika na tem področju jasna. Eh, omenili ste Libijo, eh, bežno, prihajam iz Malte in vsakodnevno se ljudje ukrcujejo na neplovna um, plovila uh, in sicer zato, da bi prispeli v Evropo, ne prihajajo iz Libije, ampak iz drugih držav, uh, dolgo si že prizadevajo za to, da bi prečkali sredozemlje, potem pa naletijo uh, na politično prerekanje predsednikov vlad evropskih držav. Ali lahko kaj več poveste o tem, eh, kaj se dogaja, kaj počne eh, vaša organizacija v Libiji, kako sodelujete z libijsko vlado, libijskimi prestojnimi organi, ali imamo sogovornike v Libiji? Ali imate upanje, da bi lahko eh, stvari postale, ehm, da bi se lahko situacija izboljšala, gospa Kunke? Eh, kot komisar ste bili eh, pristojni za pravosodje in notranje zadeve, govorili ste o uravnoteženem pristopu k migracijam, govorili ste o enakopravni obravnavi in primerljivih eh, pravicah za begunce in pa državljane Evropske unije in govorili ste o skupnem evropskem azilnem sistemu, ki naj bi zagovarjal zaš zagotavljal zaščito od takrat eh, pa vsi vemo, kaj se je zgodilo. Eh, imamo eh, predvsem varnostni pristop k obravnavi migracij. Zanimivo bi bilo slišati malo več o vašem pogledu na ta razvoj. Glede na trenutno stališče, povejte kaj več o tem, kaj bi lahko storili v prihodnosti. Najlepša hvala, gospod Šimeka. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči in hvala lepa, gospod Vitarino, da ste prišli k nam in da ste predstavili svoje stališča. Imam tri vprašanja. Eh, veliko vprašanje je bilo zastavljenih glede Evrope, eh, glede vaših nasvetov, kaj naj stori Evropska unija glede na to, da ne znamo reformirati naše migracijske politike. Naj spregovorim specifično o Siriji in o načrtu gospoda Erdogana, da vzpostavi varno območje za vračanje civilnih beguncev celo nekatere eh, države članice eh, so podprle ta načrt. Kaj menite o tem in kakšna je situacija tam? Kako gledate na situacijo, kakšne so eh, njene morebitne posledice? Drugo vprašanje je eh, splošno upravljanje migracij. Govorili ste o načrtu Združenih narodov. Eh, naleteli smo na težave tudi v Evropi, nekatere države niso hotele sodelovati. Ali menite, da je globalno sodelovanje močnejše ali pa pravzaprav izginja? In še tretje vprašanje, ki se nanaša na narodno sodelovanje, vprašanje financiranja Evropska unija je najpomembnejša donatorka uh, organizaciji UNRWA, uh, kaj pa nekatere druge države, uh, ki ne podpirajo vašega dela. Hvala lepa, gospod Dehovski je prišel nazaj ravno v pravem trenutku, gospod Dehovski. Torej, če lahko odložite telefon za trenutek, lahko zastavite vprašanje. Žal mi je, žal mi je. E, razpravljal sem z novinarji o navskrižju interesov našega predsednika vlade. To je zelo pomembno vprašanje. Kajti komisija je sprejela končno odločitev o tem in ta ni pozitivna za našega predsednika vlade in zaradi tega me mediji nadlegajo, nadlegujejo. Ampak hvala lepa, da ste prišli sem. Eh, leta 2015 sem bil na balkanski poti in uh, vsem kolegom moram povedati, uh, da situacija zdaj uh, ni grozljiveža kot leta 2014-2015. Kaj ti takrat je bila situacija neverjetna, prava katastrofa. Torej, zanima me, eh, katera bo končna eh, rešitev za Libijo. Ko sem bil na konferenci eh, z Afriko, sem se pogovarjal s številnimi predsedniki vlad o rešitvi migracij v Afriki in številni so kritizirali Evropsko unijo. Dejali so, da Evropska unija gleda na migracije z vidika Evropske unije, ne pa z vidika Afrike. Pravijo, da potrebujemo veliko tesnejše sodelovanje, kajti veliko afriških držav je pripravljenih eh, sprejeti ukrepe v zvezi z priseljevanjem in pa v zvezi z situacijo v Libiji. Eh, veliko je interesov evropskih držav v Libiji. Eh, ni pa toliko vpliva afriških držav, ki veliko bolje poznajo situacijo v Libiji in ki bi lahko pripomogli k rešitvi tega problema. Kako gledate na to? In še zadnja točka. Situacija v Libanonu. Tam smo bili na misiji in ogledali smo si begunska taborišča za palestince. Zanima nas, ali. lahko eh, res podpremo ta begunska taborišča in kako dolgo bomo ti ljudi imenovali begunci? Kaj ti eh, gre eh, za potomce beguncev, torej za državljane druge ali tretje generacije? Torej, kako bomo poimenovali te ljudi, ki živijo v številnih državah v tej regiji? Najlepša hvala hvala lepa. Zdaj pa, če se namotim, smo zaključili z uh, vprašanji. Nihče več ni dvignil roke ali pa kartona. Torej, se vračamo k našemu generalnemu direktorju Antoniju Vitorinu, ki bo odgovoril na vaše vprašanje. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Veliko veselje mi je, da ste uh, z nami. Hvala lepa za vaše vabilo. Eh, skušal bom biti kratek eh, v odgovorih, kajti ne želim eh, ovirati vašega glasovanja, kajti ne bil sem predsednik tega odbora in vem, kako zelo pomembno je glasovanje. Zahvaljujem se Pavlu Ranželu, dobremu prijatelju in rad bi odgovoril na obi vprašanji, ki je zastavil najprej k vprašanju Venezuele. Situacija postaja. Eh, vedno težavnejša in bo še težavnejša v prihodnosti, kajti države v regiji so bile izjemno velikodušne in so sprejele državljane Venezuele, ki so se razselili eh, in eh, tukaj gre za 4,5 milijona oseb in le nekaj jih je prosilo za azil, drugi pa so bili sprejeti in sicer na osnovi humanitarnih vizumov ali eh, pa eh, začasnih eh, dovoljen za bivanje in ti ljudje so tudi vključeni v družbo. To je bil tudi naš načrt, ampak bodimo povsem odkriti vsega, kaže eh, se nasičenost eh, vseh eh, teh držav, to je prevelik pritisk za nje, recimo na socialne storitve. Ena izmed zahtev je, da imajo otroci dostop do izobrazbe. Na srečo vsi govorijo isti jezik, ampak veliko večji je pritisk na zdravstveni sistem gostujočih držav ali pa na druge sisteme in zaradi tega slišimo podatke o, sla, o slabšem dostopu recimo do zdravstvenih storitev zaradi velikega pritoka beguncev. Imamo uh, matrico za spremljanje uh, razseljenih oseb in prišli smo do zaključka, da velika večina venezuelčanov meni, da se situacija ne bo izboljšala in da se torej ne bodo mogli vrniti v Venezuelo in resno razmišljajo o tem, da bi ostali v državah gostiteljicah. Torej ne govorimo le o krizi, ampak o krizi, ki bo imela dolgoročne posledice za organizacijo teh, eh, te družbe. Zato smo vzpostavili platformo. 730 eh, milijonov ameriških dolarjev. Eh, in eh, če bomo drugo leto dosegli številko 6,5 milijona, potem bomo morali zagotoviti 1,3 milijarde ameriških dolarjev za pomoč državam v regiji. Ne gre zgolj za zagotavljanje razseljenih oseb, ampak gre tudi za pomoč gostujočim skupnostim. Zdaj pa k balkanski poti in tukaj bom odgovoril tudi na druga vprašanja, ki so bila postavljena v zvezi s tem. Vidimo, da se krepi pritisk na grške otoke, pa tudi na kopenske meje in premiki eh, preko balkanskega območja. Bosna eh, je v zelo kriznem eh, položaju prisotni smo na terenu. 7000 eh, razseljenih oseb trenutno podpiramo, begunce, prosilce za azil in tako naprej. Največji problem v Bosni in Hercegovini je izgradnja zmogljivosti. Eh, In sicer v odgovor na prihod beguncev in menimo, da zmogljivosti ni dovolj in 3000 oseb po naših ocenah je brez zatočišča. Situacija je torej resna. 3000 oseb nima zatočišča v Bosni in Hercegovini. Torej, kaj lahko storimo? Okrepimo izgradnjo kapacitet. Ja, seveda, ampak prosim, poskušajte ugotoviti tudi, ali bi, lahko, eh, ali bi se lahko organi Bosne in Hercegovine nekoliko učinkoviteje odzvali na naše eh, zahteve. Kajti podali smo zahteve za izgradnjo kapacitete za begunce, za priseljence, za prosilce za azil. In že več mesecev čakamo na birokratsko eh, potrditev, da lahko to storimo. Gre za praktično vprašanje, ampak tudi za politično vprašanje in politično vprašanje eh, se nanaša na vlado Bosne in Hercegovine in sicer eh, jih je treba prepričati, da morajo pospešiti ukrepitev kapacitet. Kot ste dejali, se zima približuje in uh, bojim se, da bo prišlo do zelo resne humanitarne situacije. Cenim uh, vašo prijaznost, uh, osredotočili ste se na vprašanje o notranji razpravi v Evropski uniji. Uh, veste, obstaja pregovor, ki pravi, nikoli se ne smeš vrniti na mesto, uh, kjer si srečen. In jaz sem bil zelo srečen kot eh, nekdani minister za pravosodje in notranje zadeve. Zelo nevarno bi se bilo vrniti torej na to mesto, kjer sem bil srečen. Ampak naj navedem dve točki. Mislim, da je glavni problem danes, eh, da nimamo medsebojnega zaupanja med državami članicami pri spopadanju z temi vprašanji. Če ni medsebojnega zaupanja, potem pa tudi ni dogovorov. Dogovore, dogovore pa bomo potrebovali. In eh, glede na moje izkušnje, potrebujemo vrednote, ki so nam vsem skupne. In uh, ko te vrednote uh, potem uh, prevedemo v konkretna dejanja, je potrebno pokazati določeno mero prožnosti. Solidarnost, po mojem mnenju, je ključnega pomena, kako solidarnost prevesti v konkretna dejanja, uh, pa uh, je drugo vprašanje, pristop je lahko drugačen. Zdaj pa je čas za uh, priznanje. Namreč eden izmed instrumentov, ki sem ga predlagal, ko sem bil v komisiji, je bila uh, direktiva za začasno zaščito. Mogoče se tega ne spomnite. V tej direktivi je bilo uh, ogromno solidarnosti in nikoli nisem razumel, zakaj v letih 2015-2016 eh, ta direktiva ni bila uporabljena. In potem smo imeli zelo težavno razpravo o solidarnosti, o delitvi bremena. Ta izraz mi ni všeč, ampak eh, se pogosto uporablja. Torej, eh, če sem povsem pošten, je bila ta direktiva sprejeta, ko je bilo eh, držav članic 15, ampak eh, bila je del eh, akija eh, tekom rešitve, tekom širitve. Včasih eh, si sami povzročamo probleme. Uh, zelo cenim, da ste uh, omenili Tampere, uh, eh, 20. obletnica. Poteka letos in na vsak način, uh, če si še enkrat preberete zaključke iz Tamperja, lahko vidite, da je šlo za zelo zanimivo razpravo. In tega ne pravim zato, ker sem bil takrat uh, v komisiji skupnja zili sistem. Uh, Eh, mora vsebovati minimalna skupna pravila, ki so bila vsa sprejeta eh, v prvih petih letih, eh, minimalna skupna pravila, torej, in potem bi naj imeli minimalni skupni azilni sistem, definicijo beguncev in tako naprej do leta 2007. Leta 2017 se je to uresničilo in veste, kako težavna je bila situacija. Še zmeraj menim, da potrebujemo skupni azilni sistem, skupni evropski azilni sistem, kot je to opisano v zaključkih iz Tamperja. Ampak upoštevati je potrebno dvoje in to eh, je po mojem mnenju zelo pomembno. Najprej eh, potrebujemo ustrezno zakonodajo, pravila, potem pa se je potrebno osredotočiti tudi na izvajanje pravil ali nacionalni organi uporabljajo ta pravila, kaj ti, če se eh, znajdeš v situaciji, v kateri prosilci za eh, azil iz eh, Afganistana imajo eno odstotno možnost za uspeh. Potem pa imamo drugo državo, kjer je uspešnost 87 odstotna, potem je nekaj narobe. Žal mi je, ampak tako je. Torej, osredotočiti se moramo na kakovost eh, odločitev, ne na postopke same, ampak na kakovost odločitev. In zato sem predlagal, in to je bil moj zadnji predlog komisarja, eh, in sicer, da vzpostavimo EASO. In glavni namen EASA je bil, da bi se osredotočili na izgradnjo kapacitet v državah članicah, da bi te lahko uporabljali skupna pravila in s tem zagotovile kakovost uh, odločitev v azilnih postopkih. Uh, seveda do tega nikoli ni prišlo. In zelo me veseli, da evropske inštitucije danes eh, uradu za azil uh, zagotavljajo vse instrumente, da bo ta lahko uspešen. Ne moremo se osredotočiti zgolj na pravila in postopke, to je zelo pomembno, ampak tudi na to, način, kako se pravila izvajajo na ravni držav članic in to je v veliki meri odvisno tudi od izgradne kapacitete v državah članicah. No in to je vse, kar zadeva notranje zadeve eh, Evropske unije. Biti moram previden, žal mi je, kajti nekdo je dejal, da je Evropska unija največja donatorka naše organizacije. Ja, to je res, če združimo evropske inštitucije in pa evropske države članice sicer pa so to ZDA. Torej, do določene mere sem odgovoril na vaše vprašanje. Ni prišlo do uh, zmanjšanja financiranja naše organizacije strani uh, eh, ZDA, še zmeraj največja, naša največja donatorka, seveda pa je prišlo do velike spremembe v financiranju in število beguncev, ki naj bi jih preselili v ZDA, se je močno zmanjšalo in to je seveda vplivalo na financiranje mednarodne organizacije za migracije, hkrati pa to vplivalo tudi na zmogljivosti eh, naše organizacije za presemestitev. In zato pozdravljamo tudi zavezo evropskih držav, da okrepijo eh, premestitve do leta 2020-2030 tisoč. Če se bo to uresničilo, potem to pomeni, da bodo države članice Evropske unije največje, največje območje za premestitev. Sledila bo Kanada na drugem mestu in potem ZDA, ki so bile dolgo na prvem mestu, sedaj pa bodo na tretjem mestu. Zastavili ste tudi vprašanje o e, zmanjšanju števila prostovoljnih vrnitev. O tem moramo razpravljati bolj poglobljeno, kajti stopnja uspešnosti e, prostovoljnega vračanja je po mojem mnenju odvisna od dveh točk. Najprej e, gre tukaj za reintegracijo, kajti vračanje mora zagotoviti možnost za ponovni zagon življenja. Drugo vprašanje pa je še toliko bolj pomembno. Stopnja uspešnosti vračanja je odvisna od uh, dolžine dovoljenja za bivanje v uh, državi, v katero se begunec uh, vrne. V nasprotnem primeru tradicionalni instrumenti ne obrodijo uh, sadov. Uh, ki bi si jih želeli. Gre za zelo zapleteno razpravo. Tukaj ne gre zgolj za priseljence, gre tudi pogosto za družine priseljencev. In eh, gre za uh, možnosti in priložnosti za celotno družino in to zahteva povsem drugačno razpravo. O tem je potrebno razpravljati, to je potrebno pročiti in analizirati. Uh, eh, zastavili ste mi tudi vprašanje o razlogih. Uh, za migracije. Ne strinjam se z vami, eh, da eh, globalni sporazum za migracije uspodbuja migracije. Gre za 360 uh, stopenski pregled. Imamo 174 držav članic v uh, naši organizaciji za migracije in 153 jih je podprlo ta mednarodni sporazum in uh, države, ki so podpisale ta svežen, uh, z nami sodelujejo pri izvajanju. Uh, druge, uh, z drugimi državami pa tudi sodelujemo, ampak izven okvira uh, tega mednarodnega svežnja. Včasih gre za povsem isto sodelovanje, ampak dobro. Še enkrat k vzrokom. To je ključno vprašanje. Zelo odkrit bom z vami. Mislim, da je prišlo do bolj zapletene situacije eh, na področju vzrokov. Pogosto je šlo zgolj za, rako, za lakoto, obup, eh, revščino, sedaj pa so stvari veliko bolj zapletene. Eno izmed temeljnih gonil eh, danes so podnebne spremembe ali pa degradacija okolja. Če vam ni všeč izraz podnebne spremembe, to je vsekakor gonilo mobilnosti. Za milijone ljudi v Afriki, Afrika je najbrž kontinent, kjer je okoljska degradacija največja. Izčrpavanje podeželskih območij prispeva k potrebi ljudi eh, po preselitvi, kajti ne morejo več eh, ohraniti svojega tradicionalnega načina življenja. Zradi tega se odločijo za preselitev. In zaradi tega se moramo osredotočiti na notranje razseljene ljudi, kajti notranje razseljene osebe, ki ne najdejo možnosti za življenje tam, kjer so se nastanile, eh, postanejo migranti. Torej, eh, tesna povezava obstaja med eh, razlogi za migracije, med notranje razseljenimi osebami in pa migranti. Demografske spremembe so seveda tudi gonilo, pa tudi priložnosti na trgu delovne sile. No, vendar pa obstajajo tudi druga gonila, drugi razlogi. Povsem drugačna je situacija, če analiziramo situacijo v državi z nizkimi prihodki in v državah z srednje visokimi prihodki razlogi eh, v državah z nizkimi prihodki, so specifični, razlogi v državah z srednjimi prihodki pa so drugačni in zaradi tega je potrebno vzpostaviti ustrezno politiko v skladu z temi različnimi razlogi. V povezavi Balkanom. Mislim, da sem na to vprašanje že odgovoril. Majhen urad imamo na Hrvaškem, zato vam ne morem natančno povedati, kaj se dogaja na Hrvaškem. Lahko pa vam odgovorim na vprašanje, kaj se dogaja v Bosni in Hercegovini, kjer smo ravno tako navzoči. Z vidika mednarodne organizacije za migracije lahko odgovorimo vprašanje, kaj se dogaja v Libiji. E, tam vlada vojna in vojna se je še zaostrila. Približno 40, 140 tisoč ljudi je razseljenih okrog Tripolija in tem ljudem nudimo človekoljubno pomoč. Imamo tudi možnost eh, prostovoljnega vračanja in to velja za 40, 44 tisoč migrantov v Libiji. Večina se jih vrne v Agades. In včasih jih ni možno vrniti v državo izvora. Bolje pa je, da jih iz te države preselimo, zaradi tega, ker so njihova življenja ogrožena. Centri za pridržanje kršijo človekove pravice migrantov, tudi kršijo mednarodno pravo in ravno tako polnijo žepe tistih, ki se ukvarjajo s trgovino z ljudmi. To je začaran krok in ta krok je treba presekati. Kakšna je perspektiva za razvoj dogodkov v Libiji? Nisem naiven. Dokler tam vlada vojna, je situacija pač nevzdržna. Ravno tako lahko postavim pod vprašanje integriteto nekaterih sogovornikov. Smo tudi v Mengaziju, ne samo v Tripoli in tudi na jugu Libije in situacija v tej državi je šla izpod nadzora. Ravno tako vojna omogoča delovanje kriminalnih združb. Še prihodnost palestinski begunci so v glavnem v Jordani, več kot milijon sircev je v Libanonu. Situacija v Libanonu je zelo kompleksna, kot verjetno že veste. Ravno tako Sirije ne obravnavamo kot varen kraj za vračanje. Naš komisar za begunce je v pogovorih s sirskimi oblastmi glede možnosti vračanja migrantov in beguncev v njihov kraj izvora. Ta proces vodi UNHCR. Glede varnih območij, UNHCR vodi dialog glede tega s turškimi oblastmi. V Turčiji ob, izvajamo obsežno operacijo v Gazintepu, kjer podpiramo približno 2 milijona sircev v Siriji. Torej operacijo izvajamo iz Turčije, operacija pa poteka v Siriji. Ta operacija je bila motena zaradi turškega upada enot na severu Sirije. Sedaj pa skupaj z nevladnimi organizacijami zopet vzpostavljamo naše delo, da podpremo 2 milijona sircev v Siriji v okviru naše operacije v Grčiji. Se opravičujem, da sem na, tako na kratko odgovarjal, vendar pa, kot vedno, mi je veliko zadovoljstvo, da sem tukaj v odboru Libe, tukaj se počutim dobrodošlega in tukaj se počutim 25 let mlajšega, kar je velik privilegij. Tudi za nas je veliko čast, da vas imamo tukaj z nami dragi prijatelj Antonija Vitarina. Veliko čast nam je bilo, da prisluhnemo vašim izjavam. Odgovorili ste na vsa vprašanja. Telegrafsko je res nepravilen, nepravilna ocena eh, vaših izjav vaše delo je zelo pomembno in vaše delo je zelo pomembno tudi za naše delo v odboru Libe. Vaše delo je še toliko bolj pomembno kot pred 20 leti. Že takrat je bilo vaše delo pomembno, sedaj pa je še bolj. Veselimo se že sodelovanja z delegacijo, ki jo bomo poslali na forum, kjer bomo sodelovali znotraj um, globalnega pakta v Ženevi. In ta forum bo potekal v času štrasburskega zasedanja. 16, 17. Sedaj bomo glasovali, glasovanje ne bo potekalo dolgo, vendar pa imamo dve poročili naše kolegice, gospe Mecole. Prosim, da se sedete na svoje mesto, da se pomirimo, da smo tiho in da se osredotočimo na glasovanje poskrbite za to, da imate elektronske kartice, tako da bomo lahko začeli. Ste na red? Nihče ne pogreša svoje elektronske kartice, torej lahko nadaljujemo. Glasovali bomo, glasovanje ne bo kompleksno, razen seveda naslova. Gre za sporozum med Evropsko unijo in kneževino Lihtenštajna o porabi nekaterih določb sklepa sveta o poglobitvi čezmejnega sodelovanja zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu in tudi o izvajanju okvirjenega slepa na istem področju kreditacij izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki upravljajo laboratorijske dejavnosti. Potem pa imamo podobno poročilo In tokrat gre za Švico. O teh dveh poročili bomo glasovali ločeno. Najprej glasujemo o prvem poročilu. Ste pripravljeni? Dve glasovanji glasovanje o besedilu. Glasujemo o osnutku poročila poimensko. Glasujemo. Is it okay? Je vse v redu? Imamo preveč poslancev? Glasovanje zaključeno. 45 glasov za, 2 vzdržana, 2 proti, sprejeto z veliko večino. Potem gremo na naslednje poročilo, oziroma na končno glasovanje tega istega poročila. Glasujemo. konec glasovanja. Ravno tako sprejeto z veliko večino. Sedaj gremo na naslednje poročilo. Ne, je to vse. Zaključili smo. Sedaj bomo imeli skupno sejo z odborom za pravice žensk in enako spolov. Zato jih vabim, da se mi pridružijo pred predsedniškim pultom. Torej, to je naslednja točka na dnevnem redu. Prosim za tišino, da lahko nadaljujemo. ¿Eh? Vamos, vamos. Shall we go? Evelyn. Nadaljujemo, Evelyn, dobrodošli. Lahko se mi pridružite, bo vas odpredsedovala. Z nami je predsednica odbora za pravice ženske na okospolov. Bomo kar nadaljevali z delom. So, no. Please be seated and try to remain. Prosim, da zadete svoje mesto in da ste tiho, ko ste v dvorani. Now, as we said. Torej, imamo skupno razpravo gre za zadnjo točko današnje seje, gre za skupno razpravo odbora Libe z odborom za pravice ženske in enako spolo. Razprava se vrti okoli ratifikacije konvencije Sveta Evrope o prevečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter oboju proti njima. Z nami bo Sato Sistonem, namestnica direktorja pravna zastopnica na finskem ministrstvu zunanje zadeve tukaj zastopa finsko predsedstvo sveta Evropske unije. Potem bo z nami tukaj gospod Martin Kajer iz Evropske komisije za demokracijo skozi pravo, Beneška komisija sveta Evrope. Potem pa bo z nami Irene Rosales, ki je referentka za politiko in kampanje Evropskega ženskega lobija. Potem pa bo z nami še Arba Kokalari in Silvi Spuri. So poročevalke Evropskega parlamenta o pristopu EU k Istanbulski konvenciji. To vprašanje je zelo pomembno za nas, za odbor Live in za odbor FAM. Najprej prisrčno pozdravljam vse predavatelje, ki so tukaj z nami in pa tudi gospodo predsedujočo Evelin Regner, ki je predsednica odbora za pravice žensk in enako spolov. Želimo analizirati situacijo o procesu ratifikacije Evropske unije Istanbulske konvencije. glede na to, da imamo eno uro na voljo. Tukaj imamo pet predavateljev in še so poročevalce. Zato prosim, da se držite omejitve časa petih minut zato da bomo dali priložnost še poslancem za vprašanja. V takšnih razpravah imamo vedno prostor še za razprave. Najprej predlagam, da poda vodno izjavo moja kolegica, so predsedujoča Evelin Regner. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani gostje, Libe in Fam, tesno sodelujeta. Odbora sta namreč pristojna za nekaj istih vprašanj in ne samo za današnje vprašanje, ki je izrednega pomena. V teh 16 dneh boja proti nasilju nad ženskami ste opravili odlično delo v medijih. Gre tudi za dneve boja proti trgovanju z ženskami. Kot veste, je nasilje nad ženskami osrednje delo odbora FAM. Pristop Evropske unije k Istanbulski konvenciji pa je vprašanje, kjer si Evropski parlament prizadeva, da bi ukrepali hitro, kajti konvencijo smo podpisali pred dvema letoma. Sedem držav članic še vedno ni ratificiralo te konvencije. To je preveč. S tem v mislih bomo začeli s današnjo razpravo. Prva bo dobila besedo zastopnica, presica Sveta Evropske unije, iz finskega ministrstva za zunanje zadeve, gospa Sato Sistonem. Izvolite, gospa Sistonen, začeli bomo z vašo predstavitvijo in tako kot je povedal Juan Fernando, bomo najprej imeli vse predstavitve prisluhnili bomo našim predavateljem, potem dali čas opročevalcem in komisiji, potem pa bomo čas za razpravo. Časa res ni veliko, zato bomo kar začeli. Gospa Sistonen, izvolite. Najlepša hvala obema so predsedojočima. Spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje, najprej bi se rada zahvalila obema odboroma za to, da ste me povabili o razpravi ratifikaciji konvencije Istanbulske konvencije. Zelo sem vesela, mm, da ste organizirali to razpravo. Ko ste omenili, menim se Sato Sistenem, delam v dektoratu za pravne zadeve na Ministrstvu zunazide kot pravna svetovalka. Predsedujem delovni skupini v svetu o mm, temeljnih svoboščinah in o prostem gibanju, kjer smo delali tudi na področju ratifikacije Istanbulske konvencije. Delam tudi na področju spoštovanja človekove pravice in so tudi oseba za stik na finskem za ratifikacijo Istanbulske konvencije in predsedujem skupini strokovnjakov na področju boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Veliko krat sem imela priložnost v času našega predsedovanja govoriti o Istanbulski konvenciji. Ponavadi poudarim zakaj organiziramo takšne razprave kot je današnja. Tukaj smo zaradi tega, ker čeprav obstajajo močne obveze na evropski in nacionalni ravni, je nasilje nad ženskami še vedno zelo eh, resno vprašanje in zadeva več deset milijon žensk v Evropski uniji. Gre za skupni izziv, na katerega se moramo odzvati. Nasilje nad ženskami ni samo velik izziv, ampak gre tudi za kršitev človekovih pravic. Istanbulska konvencija je konvencija o človekovih pravicah, ki ima že 30 podpisnic. 11 evropskih držav je že podpisalo to konvencijo. Gre za prelomni inštrument, ki ima pozitiven vpliv na življenja žensk ima tudi organ za nadzor in za izvajanje in njihovi podatki kažejo na to, da so se zakonodaje spremenile, da so bile ustvarjene službe, kot so eh, telefon za klic v sili in eh, skupine za pomoč. S tem smo izboljšali življenja za več milijonov žensk na svetu države podpisnice igrajo tudi pomembno vlogo pri sprejemanju priporočil in izbiri članov greveja. To je posebnega interesa še posebej za Evropsko unijo. Bistvo tega vprašanja je, da več, ko imamo podpisnic, bolj dosledno bo delo v Evropo v našem boju proti nasilju nad ženskami in v družini. Pristop Evropske unije je bistven element, kajti vemo, da je to ena od prioritet sedanje komisije. Identificirali smo, da pristop Evropske unije konvenciji ne bo samo omogočilo boljše zbiranje podatkov, ampak bomo dobili večjo odgovornost, če bo Evropska unija igrala večjo vlogo pri nadzoru nad ustreznim izvajanjem konvencije in delovanjem lastnih inštitucij. Pomembno je, tako kot sem omenila, da če delujemo v odboru, bomo krepili tudi mednarodno vlogo Evropske unije pri odpravljanju nasilja nad ženskami. Pomembno je tudi, da podarimo, da so vse države članice Evropske unije sprejele Istanbulsko konvencijo. Vse države članice so podpisale konvencijo, 21 jih je že ratificiralo. Evropska unija je ravno tako podpisala konvencijo. Kljub temu, pa je pristop Evropske unije k konvenciji še vedno odprto vprašanje v svetu. O tem se morajo dogovoriti komisija, svet in države članice glede izvajanja. Parlament, komisija in svet so se dogovorile, da je konvencija mešana konvencija, ki pokriva pristojnosti Evropske unije in pristojnosti držav članic. Kljub temu, da svet še vedno ni sprejel odločitve, svet temu vprašanju posveča ogromno pozornosti in finsko predsedstvo si je prizadevalo za pristop Evropske unije k istambulski konvenciji. Pozvali smo države šence, ki še niso ratificirale te konvencije, da to storijo čim prej. Rada bi povdarila, da tako kot se verjetno zavedate, je april aprila Evropski parlament zahteval za pravno mnenje o pravni podlagi, o pristopu Evropske unije k konvenciji. Svet bo podal pisne opombe o tem pravočasno in vsaka, vsakršna odločitev sveta mora spoštovati sklep sodišča istočasno pa moramo še naprej iskati rešitve in odpraviti napačne predstave o tej konvenciji. Naše predsedstvo si zelo prizadeva, da bi pospešili proces ratifikacije Evropske unije in v državah članicah, v tistih, ki konvencije še niso ratificirale. Izzivi in možne rešitve z ratifikacijo v Evropski uniji in tudi v državah šajsa, ki še niso ratificirali konvencije, so vprašanje, o katerih je treba odkrito razpravljati. Predsedstvo je ohranjalo te razprave v našem delovnem načrtu in prizadevali smo si za pospešitev rat procesa ratifikacije. Organizirali smo razprave v pripravljalnih organih sveta, zato da obravnamo vprašanja, ki bi lahko povzročali težave za države članice. Pozvali smo tudi Beneško komisijo, da predstavi mnenje o Armeniji in uh, posledicah ratifikacije za ustanove konvencija ravno tako pomembna tudi splošnega vidika, ko gre za pristop Evropske unije, tudi ko gre za nacionalne ratifikacije. Veneška komisija in gospod Kojer sta tukaj, da predstavita to mnenje širši publiki. To je veliko čast. Pozvali smo države članice, ki so pospešile proces ratifikacijo in tudi tiste države članice, ki tega še niso storile, to storijo. Sodelujemo tudi z agencijo FRA o zvezi s poročilom o žrtvah nasilja nad ženskami, zato da pospešimo zaščito za žrtve. Poročila takšne narave so izjemno pomembna in eh, osredotočajo se na boj proti nasilju nad ženskami, eh, da ponujamo zaščito za žrtve in da sodno preganjamo storilce. Zato je treba tudi pozvati evropske inštitucije, da sledijo vsem tem smernicam in politiko proti nadlegovanju. Odkrito se je treba pogovarjati o vseh teh izzivih in vprašanjih, da skupaj lahko najdemo rešitve. Najlepša hvala za predstavitev in da nadaljujete s tem delom v času vašega predsedstva. Sedaj pa z veseljem pričakujemo predstavitev gospoda Kujersa v zvezi z mnenjem o Armeniji. Najlepša hvala, gospe in gospode. Veliko čast mi je, da sem tukaj, da lahko tukaj zastopam Beneško komisijo in mnenje o Istanbulski konvenciji. Kot ste že omenili, je mnenje zahteval minister za pravosodje. Armenija je konvencijo podpisala 18. januarja leta 2018 in sedaj poteka proces ratifikacije. Javna razprava v zvezi s to ratifikacijo je podvržena nekaterim percepcijam in uh, napačnim predstavam okrog tega. Armenija je dala Beneški komisiji možnost, da obravnava nekaj teh vprašanj. Beneška komisija se ni usredotočila samo na to, ampak smo pogledali podobne razprave, ki potekajo v nekaterih državah članica. Kaj ti te razprave mm, ne potekajo samo v Armeniji, ampak tudi v nekaterih državah članicah Evropske unije. Najpomembnejša vprašanja, ki smo jih izluščili, so, da Istanbulske konvencije ne potrebujemo, da ta vsebuje nekatere termine in pojme, ki bi bili v neskladju z ustavnim eh, delom in eh, da bi Istanbulska konvencija lahko zaobšla ustavo in eh, da ima preveč pristojnosti in da uvaja nove obveze na področju zakonodaje o azilu. Torej, naj na kratko povem nekaj v zvezi s temi vprašanji. Prvo, da istambulske konvencije ne potrebujemo. Ne Včasih slišimo, da istambulske konvencije ne potrebujemo, zaradi tega, ker nasilja nad ženskim oziroma nasilja v družini ni v zadevni državi. To ne drži in ne vsebuje nobenih obrazložitev, ki bi temeljila na dejstvih. Raziskave kažejo, da je nasilje v družini zelo razširjen pojav. Najbolj obširna raziskava je bila upravljena leta 2014, pravi Evropska agencija za temeljne soboščine. Izkazalo se je, da je vsaka tretja ženska že kdaj izkusila psihično ali fizično nasilje, uh, od eh, svojega 15. leta. Ena petina ženske je že bila kdaj zalezovana in vsaka druga ženska, na poli, polovica žensk se je že kdaj soočilo z eh, eno od oblik spolnega nadlegovanja. Vse to je še toliko hujše, če se zavedate tega, da ženske ponavadi ne prijavijo takšnih dejanj policiji ali drugim službam. Tudi Evropsko sodišče za človekove pravice je obravnavalo primer iz Turčije. O, šlo je za primer opus proti Turčiji, kjer je šlo za vprašanje nasilja v družini in tam so sklenili, da gre za splošni problem, ki se pojavlja v vseh državah članicah. Veliko krat pravijo, da istambilske konvencije ne potrebujemo, zaradi tega, ker že imamo mednarodne pravne inštrumente gre za eh, konvencijo, ki ta pojem, ta pojav obravnava na širši eh, način. Preprečevanje, sodni pregon za storilce in zaščita za žrtve. Ima tudi mehanizme za nadzor. Pravijo tudi, da istambulske konvencije ne potrebujemo zaradi tega, ker že imamo zadoljiv nacionalni pravni okvir za to vprašanje mnenje Beneške komisije je, da notranje infrastrukture ne preprečujejo potrebe po zunanjem nadzoru. Oboje se dopolnjuje. Seveda so nacionalni organi prvi, ki se morajo boriti proti nasilju v družini, vendar pa to ne pomeni, da je zunanje opazovanje oziroma zunanji nadzor odveč. In še za konec nekaj v zvezi s prvim vprašanjem. Nobena od teh trditev ne predstavlja ustavnih ovir. Rano tako ne ovira ratifikacijo Istanbulske konvencije, ampak gre predvsem za željo potem. Druga kategorija trditev je povezana s pojmi, ki jih vsebuje Istanbulska konvencija. To velja predvsem za pojem spola. Če bi uvedli koncept spola, Istanbulska konvencija preprečuje upoštevanje nacionalne zakonodaje glede bioloških razlik med eh, ženskami in moškami. Tretji člen bi bil trojanski kon v zvezi s predstavo o tem, kaj je to spol in zanika biološke razlike med ženskami in moškimi. Istanbulska konvencija naj bi zaobšla eh, nacionalne inštitucije, ki priznavajo samo dva spola, ženski in moški spol. Veliko krat eh, gre za znišnjavo med spolom in spolnostjo kjer imamo spol in to je seks v angleščini. Tukaj gre za biološko resničnost, gender, spolnost pa gre predvsem za mm, realnost. Gre za to, da preprečujemo predsotke in pa stereotipe v zvezi z nasiljem nad ženskami. V mnenju obravnava tudi druga vprašanja in druge primere enak velike težave smo imeli tudi spolno identiteto, s katero bi uvedli tudi tretji spol, ne binarni spol, torej osebe, ki ne spadajo pod ženski ali moški spol. Istanbulska konvencija ne zahteva od, posni, od podpisnic, da uvede kakršnekoli ukrepe za to, da, da je možnost za tretji spol. Gre samo za to, da spol ne sme biti razlog za diskriminacijo. Beneška komisija obravnava tudi vprašanje eh, možnosti neustavnosti diskriminacije na podlagi spola. In še tretjič, Istanbulska konvencija naj bi zahtevala spremembe v zakonodaji. V javni razpravi imamo veliko krat eh, razpravo, ki se vrti okoli istospolnih porok. Države podpisnice nima nobene obveze za uzakonitev istospolnih porok. Istanbulska konvencija ne nasprotuje nacionalnim zakonodajam, ki to onemogočajo seveda to obsojajo, vendar pa ne uvaja nobene pravne obveze glede uvajanja istospolnih porok in da takšen pojem, da definicijo uvedejo v nacionalno zakonodajo. Torej, Istanbulska konvencija bi lahko bila izvajanje v različnih pravnih um, okoliščinah in okvirih lahko se izvaja v različnih pravnih sistemih. Istanbulska konvencija se izvaja v državah, ki pravno priznavajo pravn, istospolne poroke. Ista, Istanbulska konvencija seveda ne poziva držav, držav, ki ne priznavajo takšnih porok, da to uvedejo v svoj pravni sistem in pravni red. In še zadnja kategorija trditev, kjer gre za trditve v zvezi z azilno zakonodajo. Ratifikacija Istanbulske konvencije ne pomeni, da nasilje nad ženskami vedno predstavlja eh, resno nasilje in da bi vse žrtve takoj dobile avtomatično status begunke. To samo priznava, da ženske veliko krat trpijo zaradi pregona, ki je specifičen za ženske in eh, posilstvo je eden od primerov za to. Istanbulska konvencija ne gre dlje od listine o človekovih pravicah Evropskega sveta. Torej, mnenje obravnava nekatere nesporazume oziroma napačne percepcije glede Istanbulske konvencije država ali kakršnakoli druga entiteta kot Evropska unija se lahko sama odloči, če želi ratificirati določeno pogodbo in če želi spoštovati njene obveze. To je seveda soverena odločitev pravica države članice, vendar pa bi si želel, da bi se odločali na podlagi informirane razprave oziroma podatkov in dejstev. To smo podarali v mnenju Beneške komisije. Najlepša hvala in sedaj sem vam na razpolago za vaše vprašanje. Hvala lepa za zanimive predstavitve. Sedaj pa dajmo besedo še gospe Rosalec, predstavnici European Women's Lobby. Ta organizacija si zelo prizadeva za ratifikacijo konvencije iz Istanbula. Izvolite besedo. Hvala lepa, hvala lepa za to povabilo odborov Libe in FEM. Danes bom govorila o bistvenem pomenu pristopa k Istanbulski konvenciji. Mi smo največja organizacija, ženskih organizacij v Evropski uniji, sodelujemo z člani posod po Evropi, z evropskimi institucijami sodelujemo že več kot 20 let. Menimo, da bi nasilje nad ženskami morali obravnavati kot prednostno nalogo na nacionalni in pa evropski ravni prejšnja govornika sta govorila o razsežnosti tega problema v Evropi. Nasilje nad ženskami je največja kršitev človekovih pravic v Evropski uniji, ogroža varnost polovice prebivalstva v Evropski uniji, več kot 250 milijonov evro, um, žensk in deklic v Evropski uniji. Uh, odboru FEM je bila v zvezi s tem organizirana predstavitev pred dvema tednoma. Tam smo povedali, da ne bo varnosti, dokler se morajo ženske bati za svojo varnost na delovnem mestu, v javnih prostorih in pa v družinah. Eh, zato nujno potrebujemo Istanbulsko konvencijo. O tem ni nobenega dvoma. Istanbulska konvencija je mejnik za vzpostavitev pravno zavezujočih standardov za zaščito žensk in za odpravo nasilja nad ženskami ter za zaščito žensk brez diskriminacije. Samo na ta način lahko zagotovimo dostop do um, pravice in varnosti. Eh, ženske v Evropi se zauzemajo za to, da bi eh, ratificirali Istanbulsko konvencijo v vseh eh, državah članicah in pa v Evropski uniji kot takšni. Po dolgih letih našega dela smo veseli, da so vse države članice sedaj podpisale konvencijo in Evropska unija tudi. To je jasen znak politične zaveze. Sedem držav članic mora pa konvencijo še ratificirati eh, in po eh, treh letih pogajanjih tudi Evropska unija še ni pristopila k konvenciji. Eh, mi sodelujemo z Evropsko koalicijo za odpravo nasilja nad ženskami in deklicami. To sestavlja 25 organizacij civilne družbe in sindikatov v eh, Evropski uniji. Nekateri so danes prisotni tukaj. Eh, Evropska koalicija poziva k odpravi nasilja nad eh, ženskami in dekleti, predvsem se zauzemajo za vstop Evropske unije, pristop Evropske unije k Istanbulski konvenciji. Um, kot je povedala gospa Suston, menimo, da bi pristop Evropske unije konvencije predstavljal dodano vrednost. Naš kolek, naša koalicija predstavlja več kot 3800 neuradnih organizacij in sindikatov v 49 državah. To kaže na to, kakšno podporo uživa Istanbulska konvencija po celotni Evropski uniji oziroma Evropi. Več kot 154 tisoč eh, državljanov je podpisalo našo spletno peticijo. Eh, pozivamo uh, evropske institucije naj sprejmejo eh, odločitve in pa ukrepe na evropski ravni. Gre za evropsko zadevo. Pred dvema tednoma smo na odboru FEM um, ehm, povdarili pozitivni učinek konvencije na zakonodajo in pa na področje politike za boj proti nasilju nad ženskami. Vendar pa tukaj še vedno obstaja veliko pomankljivosti, predvsem, ko gre za uh, um, specifične spolu prilagojene odzive na nasilje nad ženskami. Zastrašljivo je, kako je odvisno od, uh, od tega, kje živi ženska v Evropski uniji. Um, Torej, od tega odvisno to, ali bo dobila dostop do pravičnega uh, sojanja ali ne. Mm, in uh, konzervativne cilj, sile še vedno Eh, namenoma širijo zavajujoča sporočila o tej konvenciji. Eh, to ni v skladu z našimi evropskimi vrednotami, na ta način tudi skušajo zaustaviti napredek ratifikacije ali pa izvajanja konvencije v različnih državah. Pozdravljamo poročilo Beneške um, komisije o posledicah izvajanja Istanbulske konvencije. Slišali smo, da to, raz, da to ponuja dodatna pojasnila v zvezi z različnimi točkami iz konvencije. Konec koncev problem ni praven, ampak je problem pomankanje politične volje. Ko so nekatere, državice, ko so, ko so nekatere države nedejavne, To pomeni, da želijo družbe, kjer pravice žensk ne bodo spoštovane in kjer ni spoštovano načelo nedotokljivosti ženskega telesa. Nedavno smo praznovali Mednarodni dan eh, boja proti nasilju nad ženskami in dekli, dekleti. Eh, na ta dan je protestiralo veliko žensk po Evropi. Jasno so povedali, da, živijo, da želijo živeti življenja brez strahu pred nasiljem. Javni organi bi morali prevzeti odgovornost, eh, zaščititi bi morali ženske pred vsemi oblikami nasilja. Bolj kot kadarkoli prej potrebujemo ukrepanja na evropski ravni in zato smo danes tukaj želimo zagotoviti učinkovit napredek pri pristopu k Istanbulski konvenciji. Um, ta postopek se mora zaključiti, kajti konvencijo smo podpisali, politična volja obstaja, tako da moramo res poskrbeti za to, da bo ta dosje kar najhitreje napredoval uh, vsak dan, ko s tem zavlačujemo, ogrožamo ženske. Ne smemo več čakati. Um, naslednja predsedstva Evropske unije in pa svet pozivamo naj do 25. novembra 2020 spreme odločitev. Torej, to je čez eno leto, ampak po štirih letih pogajanj. Eh, marca in novembra letos je Evropska koalicija za boj proti nasilju nad ženskami eh, sklicala različne organizacije, ki so dejavne na tem področju. Eh, povabili so tudi Evropsko komisijo, parlament in predstavnike predsedstva. Torej, predstavnike rumunskega in pa finskega predsedstva zato da bi odpravili blokado, ki traja že vse predolgo. Do te blokade je prišlo zato, ker se je svet odločil, da bo uh, omejil obseg um, na omejena področja, kjer ima Evropska unija izključno pristojnost. Uh, Um, mislim, da bi morali preseči to načelo potrebnega soglasja, zato da bi lahko um, poskrbeli za pristop k konvenciji, kako smo to naredili v primeru konvencije ZN o pravicah ljudi, uh, o pravicah invalidnih ljudi. Uh, Eh, mislim, da bi morali eh, izkoristiti trenuten eh, zagon. Pozdravljamo tudi zaveze, ki jih je sprejela predsednica komisije Ursula von der Leyen, pa tudi komisarka Helena Dali. Povedali sta, da bo boj proti nasilju nad ženskami ena izmed glavnih prednostnih nalog Evropske strategije za enakost med moškimi in ženskami. Sodelu, veselimo se sodelovanja z odborom Libe pri tej pomembni zadevi, prav tako smo pripravljeni uh, podpreti poročevalki Spurek in Kokalari, uh, ko gre za napredek tega dosjeja. Pripravljeni smo sodelovati z vsemi vas na poslance Evropskega parlamenta, računamo, da boste stopili v stik z vašimi vladami, z stalnimi predstavništvi vaših držav v Bruslju. Eh, odgovorne države morajo odpraviti blokado in eh, poskrbeti moramo za napredek na področju kvalificirane večine, ki je pravzaprav tukaj že zagotovljena. Hvala lepa za vašo pozornost in eh, računamo na vašo podporo. Eh, in nadaljno dobro sodelovanje. Hvala lepa eh, vsem našim govornikom. Preden damo besedo komisije, dajemo besedo še Silvi Špurek in potem še gospe Kokolari, našima dvema poročevalkama. Izvolite. Gospa predsedujoča, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in spoštovani gostje. Prihajam iz države, kjer na oboji proti nasilju nad ženskami gledajo kot na neko ideologijo. Komaj smo ratificirali Istanbulsko konvencijo. Po ratifikaciji je predsednik Polske povedal, da ni, treb, ni potrebno, da bi izvajali to konvencijo. Vlada je nameravala celo odstopiti od konvencije. Zato menim, da je zelo pomembna resolucija parlamenta, ki smo jo sprejeli v Štrasburu prejšnji četrtek. To je ena izmed najpomembnejših političnih odločitev. Gre za jasno sporočilo evropskim ženskam in moškim, da so ženske pravice ena izmed glavnih vrednot Evropske unije. Jaz sem ena izmed tistih politikov, ki je zadnja, ki je zadnjih 20 let svoje karijere posvetila boju proti nasilju nad ženskami. Kot študentka sem nudila pravno pomoč ženskam, ki so potrebovali pomoč, kot odvetnica sem pripravila prvi osnutek akta za preprečevanje nasilja v družinah. Kot uh, akademik sem v moji doktorski nalogi eh, poudarila pomen izolacije storilca uh, od žrtve. Ehm, tudi pri nadaljem delu eh, sem kot eh, političarka in kot članica skupine SD e v Evropskem parlamentu si prizadevala za to, da bomo poskrbeli za takšno situacijo, da bodo ženske, ki postanejo žrtev nasilja, vedele, da so policija, družba, Eh, sodišča, odvetniki na njihovi strani. Eh, po 20 letih eh, dejavnosti na tem področju sem prepogosto videla, koliko krat država in javnost ženske tukaj pustijo na cedilu. Gre za žrtve nasilja. Videla sem, kako so žrtve nasilja krivili in jih sramotili, medtem ko so branili storilce države bi morale stopiti na stran žensk, ki postanejo žrtve nasilja. Evropska unija je lahko um, tista, ki eh, lahko to jamči in zagotovi. Zato je pristop k Istanbulski konvenciji tako pomemben. Ampak vse skupaj se ne konča tukaj. Zagotoviti je treba, da bo imela Evropska unija podrobno zakonodajo, ki bo ščitila ženske pred nasiljem. Katalog kaznjivih dejanj, ki ga prepoznava Evropska unija, bi moral vsebovati um, tudi nasilje nad ženskami. To, da se ženske ne morejo počutiti varne v lasnih družinah, je namreč ena izmed najhujših bolezni 21. stoletja. Hvala lepa, sedaj pa še gospa Kokolari. Uh, Hvala lepa za to pobudo. in zato, da imamo še eno predstavitev o tem tako pomembnem vprašanju. Vsi smo veseli, da smo končno dobili novo komisijo, veseli smo, da je Ursula von der Leyen v svojih političnih smernicah jasno povedala, da moramo v Evropske uniji narediti vse za to, da bi odpravili nasilje v družinah in da bi morali zaščititi žrtve ter kaznovati storilce. Ključnega pomena, zato pa je pristop Evropske unije k Istanbulski konvenciji. Helena Dali, nova komisarka za enakost med spoloma, je tudi obljubila, da bo to visoko na dnevnem redu. Skupaj z gospod Spurek si bova prizadevali za to, da bo komisija izpolnila te politične zaveze. Evropska unija bi morala bolj močno nastopiti proti nasilju nad ženskami enostavno je podpisati pogodbo. Ratificirati pogodbo je pa druga zgodba. To pomeni dejanske in resnične zaveze. Mm, ne bomo obupali, parlament je pravkar zahteval mnenje uh, sodišča, čakamo na mnenje in pojasnila v zvezi s tem, ampak medtem ne bomo uh, čakali križem rok delovati je treba na vseh frontah. Vesela sem tudi, poročila Beniške komisije uh, o ustavnih posledicah uh, Istanbulske konvencije za Armenijo. To je model, ki lahko služi tudi drugim državam. Uh, ogledati si moramo tudi primer Hrvaške. Hrvaška je nedavno ratificirala Istanbulsko konvencijo. Um, razmisliti moramo o tem, ali se lahko iz tega postopka kaj naučimo, ali lahko na podlagi tega pripravimo smernice za druge države. Skratka, biti moramo bolj kreativni in narediti več za to, da bomo uspešni na tem področju. upam, da bomo danes imeli inovativno razpravo in da bomo razpravljali o tem, kako bi lahko tukaj konkretno napredovali. Ne na zadnje gre za človekove pravice, ki jih je treba zajamčiti v Evropski uniji za vse državljane. Prav tako gre za jamstvo pravne države. Če ne bomo zagotovili pravne države in spoštovanja človekovih pravic, potem ne bomo uresničili ideala Evropske unije, ki temelji na vrednotah. In to je ideal, ki ga najbolj cenimo, da živimo v Evropski uniji, kjer so spoštovane temeljne svoboščine in pravice. Več je treba narediti za to, da bodo države tukaj pokazale rezultate. In res se veselim te današnje razprave. Hvala. Pač. Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospe Delanda Todino iz Evropske komisije. Izvolite. Hvala lepa. Hvala za priložnost za to razpravo. Ni treba, da ponavljam, zakaj je Istanbulska konvencija tako zelo pomembna. To so zelo dobro povedali naši gosti. Jaz bi povdarila, da gre res za precedenčen pravni okvir, za odlično možnost, za to, da države članice in institucije. Mm, dobijo možnost skupnega boja proti nasilju nad ženskami. Zato je treba zaključiti postopek ratifikacije Istanbulske konvencije. Pozdravljam tudi delo soporočevalka gos, mm, gospe Spurek in Kokalari. Veselim se sodelovanja z vami. Upam, da bo prišlo do napredka pri tem dosjeju. Komisija in parlament sta se vedno močno borila proti nasilju nad ženskami in borili smo se tudi za pristop Evropske unije k Istanbulski konvenciji. Pozdravljamo pobudo Evropskega parlamenta uh, eh, za to, da bi napredovali v tem postopku. Parlament je zahteval uh, mnenje Evropskega sodišča o sklepu sveta uh, v zvezi z pravnimi posledicami te konvencije predsednica komisije Ursula von der Leyen je jasno povedala v svojih političnih smernicah, da je pristop Evropske unije k Istanbulski konvenciji prednostna naloga te komisije. In komisarka Dali za enakost med spoloma se je zavezala dokončanju eh, trenutnega procesa ratifikacije. To je povedala tudi v predstavitvi pred parlamentom, da si bo prizadevala za dosego tega cilja. Torej vidimo, da v svetu obstaja močna podpora za konvencijo. Vse države članice so podpisale konvencijo, 25 držav članice je ratificiralo konvencijo. To je močna podpora za mednarodno konvencijo. Tega ne gre spregledati. No, obstaja pa nasprotovanje v nekaterih državah članicah in zato svet ne more doseči dogovora o pristopu Evropske unije k konvenciji. Slišali smo, da gre pri nasprotovanju um, predvsem za zavajanje in napačno razumevanje konvencije. Tudi v Evropski uniji to vrstno zavajanje izkoriščajo za nasprotovanje konvenciji. Zato moramo tukaj nujno ponuditi protiargumente in se boriti proti takšnemu napačnemu tolmačenju. Strenjam se za Beneško konvencijo, da je to ključnega pomena. Komisija že sodeluje z Svetom Evrope in pa z koalicijo nevladnih organizacij, eh, ki jo tukaj zastopa Irene in s tem delom bomo nadaljevali. Ampak tudi z vidika ukrepov naj povem, da bo težko dokončati ta postopek. Vemo, eh, kakšna so stališča v svetu, vemo, za kakšen postopek eh, sprejema se je odločil svet. No, če to ne bo možno, pa imamo mandat predsednice komisije, eh, lahko preučimo alternativne možnosti za boljšo zaščito žensk in pa žrtev nasilja v družini. Uh, tudi, ko gre za definicijo uh, nasilja na osnovi spola. Tako da tudi o teh alternativnih možnostih sedaj razmišljamo. Um, želela sem ponovno povdariti, da je Generalni direktorat za pravosodje v komisiji močno zavezan nadaljevanju tega dela. Vemo, da nas pri tem podpirata tudi odba eh, odbora, ki sta danes tukaj eh, prisotna in tudi finsko predsedstvo je močno zavezano eh, temu boju. Veselimo pa se tudi sodelovanja za hrvaškim predsedstvom v prihajajočih mesecih. Hvala lepa vsem našim govornikom, hvala lepa soporočevalkama, gospe Sporek in pa gospe Kokalari, hvala komisiji za prispevek. Sedaj pa imamo še nekaj možnosti za razpravo. Nekateri poslanci ste se javili k besedi, še več se vas javlja k besedi. No, ampak v naši časovnici smo predvideli razpravo do 18 ure in 30 minut. če bomo prekoračili čas, nas bodo zapustili tolmači in bomo morali nadaljevati v angleščini. Tako da predlagam, da ste kratki in jedrnati, eno minuto za vprašanje, tako da bomo potem slišali še odgovore naših panelistov. Še ostale govornike si bomo zabeležili. Ne vidim vašega imena. Yes, yes, I had noted you. And... Tako zabeležili smo si vas. I suggest one minute so that there will be two minutes. Torej, eno minuto časa za govor, zato da bodo potem imeli čas za odgovore tudi panelisti. Gospa Rajntke prva. Yeah, ja, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Uh, mislim, da je bilo najbolj pomembno to, kar je povedala Irene. Javnosti, moramo jasno povedati, da niso pravni problemi krivi za neratifikacijo Istanbulske konvencije, ampak gre za pomankanje politične volje. To je treba jasno povedati v javnosti. Imamo vprašanje in pa predlog. Vprašanje v zvezi z zbiranjem podatkov. Tukaj je Istanbulska konvencija bistvenega pomena. Zanima me, če imamo kakšen pregled nad tem, v katerih delih Evrope Eh, smo izpolnili priporočila Istanbulske konvencije, da imamo torej eno mesto v varnih hišah na deset tisoč prebivalcev. V moji državi to ni izpolnjeno. In pa še predlog za FEM in LIBE, mislim, da bi morali organizirati medparlamentarno srečanje s poslanci iz različnih držav, eh, zato da bi razpravljali o postopku ratifikacije. V parlamentih po celotni Evropi obstajajo eh, poslanci, ki so močno zavezani ratifikaciji Istanbulske konvencije in mislim, da bi bilo dobro, če bi razpravljali tudi z njimi. Hvala lepa, zdaj pa gospod Smeker. All the, all the hvala lepa, hvala lepa vsem gostom za njihove prispevke, predvsem gospodu Kujerju, za to, da je razbil eh, nekatere mite in pa napačne trditve v zvezi z konvencijo. Imam vprašanje, ki je bolj pravne narave. Povezano je s tem, da moja država Slovaška še ni ratificirala Istanbulske konvencije. Prejšnji teden je naš parlament glasoval za resolucijo, ki zahteva, da vlada umakne svoj podpis z konvencije. Zato vas sprašujem naslednje. Predstavljamo si situacijo, ko bi celotna Evropska unija pristopila k konvenciji, kljub temu, da nekateri nacionalni parlamenti konvencije še niso ratificirali. Bi to bilo sploh možno oziroma kakšne probleme bi to predstavljalo za izvajanje konvencije? To je morda vprašanje za predstavnico komisije. Gospa Fitzgerald, hvala lepa za te predstavitve. Zelo so bile dobre. Mm, zdi se mi, da vidimo, štev, da slišimo številne napačne interpretacije Istanbulske konvencije. In tukaj gre prav gotovo za politično odločitev. Če preberete besedilo Istanbulske konvencije, potem lahko ugotovite, da um, ta napačna tolmačenja ne zdržijo vode. Dejansko, tako kot lahko govorimo o tistih, ki zanikajo podnebne spremembe, govorimo tudi o tistih, ki zanikajo nasilje nad ženskami. Mislim, da potrebujemo načrt za izvajanje konvencije in ratifikacijo konvencije, zato obstajajo dobri razlogi, kako je povedala predstavnica komisije. Potrebujemo načrt za izvajanje konvencije ki bo usmerjen v vodstvo naših strank, sodelovati pa moramo tudi z nacionalnimi parlamenti, predvsem v državah, kjer še ni prišlo do ratifikacije konvencije. Sprašujem se, kaj se dogaja z eh, ženskami, ki so žrtve nasilja v teh državah, če njihova država eh, niti ne priznava te oblike nasilja. Eh, to bi res morali preiskati in obdržati ta zagon, ki trenutno obstaja v zvezi s tem. Hvala lepa, gospa Galbe. Hvala lepa za vaše predstavitve. Govorili ste o konservativnih silah, ki zanikajo sam koncept nasilja nad ženskami in ki širijo, ki namenoma širijo um, zavajajoča sporočila, predvsem o migrantih in pa revnejšem sloju prebivalstva. Uh, Povedali ste, kako pomembno je tukaj tudi zbiranje podatkov. No, sprašujem pa se, če nameravate zbirati tudi podatke o socioekonomskih profilih žrtev. Nimamo dovolj statistike o tem in uh, na ta način bi se morda lahko bolje izognili takšnemu zavajanju in lahko bi dosegli boljšo usklajevanje odziva držav članic na nasilje. E, potrebujemo jasno definicijo tega nasilja in pa jasno razumevanje tega, kako je to vrsto nasilje povezano z socioekonomskimi pogoji. Hvala lepa, gospa Salani. Hvala lepa. Hvala vsem gostom, predvsem predstavniku Beneške komisije, ki je jasno predstavil pet stališč v zvezi z Istanbulsko konvencijo. To jasno kaže na to, kako ta neokonzervativni val, ki prepravlja Evropo in svet, eh, dejavno nasprotuje pravicam žensk. In imamo vprašanje za gospod Rozales. In sicer, Kako podpirate žrtve modernega suženstva, žrtve uh, tihotapljanja ljudi, torej kako zaščitite predvsem uh, migrantke? Mislim, da tukaj ni dovolj možnosti, ni dovolj ukrepov, te osebe nimajo možnosti dostopa do pravice, nimajo dostopa do zaščite in podpore. Kateri so po vašem mnenju tisti konkretni ukrepi, ki bi jih morali sprejeti, zato, da, bi, da bi napredovali na tem področju? Predvsem, ko gre za um, ženske migrantke in za problem trgovine z ljudmi. Eh, hvala lepa, gospa Salani, in hvala lepa tudi vašim otrokom, ki se tako lepo obnašajo. Gospa Bjork. Ja, tudi name sta otroka naredila velik vtis. No, jaz se že um, več let ukvarjam z Istanbulsko konvencijo in uh, sita sem tega sovraštva do žensk, uh, ki ga potem pomešamo še z koktejlom homofobije in pa drugih fobij. Res bi si želela, da bi uh, Istanbulska konvencija um, močno prispevala k. Uh, enakosti med spoloma, ampak to se žal ne bo zgodilo. In tudi ne smemo dopustiti tega, da bi različne manjšine sedaj naščuvali drugo proti drugi. Podariti moramo, da je Istanbulska konvencija najboljši mednarodni inštrument za zaščito žensk in uh, deklic in da lahko na ta način uh, zaščitimo tudi druge žrtve nasilja uh, na osnovi spola, tudi člane skupine LGBTI. Uh, eh, no, um, konvencija omogoča državam članicam uh, izbiro različnih orodij, ampak države članice imajo pred tem še vedno potem proste roke. No, komisija je omenila, da obstajajo tukaj tudi načrti B, uh, to je seveda dobro. Uh, sedem držav sedaj ni ratificiralo Istanbulske konvencije. Ja, upam, da jih bo naslednje leto samo še pet, eh, potem bodo ostale tri takšne države in potem bodo ostale samo še tiste najbolj brezupne. Eh, sedaj pa še gospod Juri kot zadnji. Hvala lepa, prihajam iz Slovaške. Na Slovaškem je nacionalni parlament dvakrat glasoval in je z ustavno večino zavrnil Istanbulsko konven konvencijo. Jaz sem bil eden izmed tistih poslancev, ki je glasoval proti konvenciji, kajti jasno obstajajo sporne zadeve v zvezi z definicijo spola. Ko smo razpravljali o tem na Slovaškem,